Je mogoče to kdo zgubil včeraj zvečer? Ne? Mislim, da je to last nekega italijana. Ali pa ne? Kalamaji. Ta je bil včeraj tukaj. A ste videli to stvarco? Je njegova. Mogoče se bo še pojavil tukaj, če ne, pa bo sekretarjat to shranil za gospoda Kalamadžija, mislim, da je to njegova last. Dobro jutro. Upam, da se vam prvi dan ni zdel pretirano težak. Nadaljevali bomo z našim dnevnim redom in prihajamo na šesto točko dnevnega reda, ko bomo govorili o proračunu in tudi glasovali o njem. Imamo predloge sprememb ki jih je naš odbor pripravil glede predloga komisije za proračun za leto 2010, kar pomeni, da lahko glasujemo samo o tistih predlogih sprememb, ki jih je pripravil naš odbor, naša poročevalka je Helga Torrubel. Njena naloga je, da zastopa interese našega odbora, oziroma da povzame naše interese. Dobili smo skupno 59 predlogov sprememb od kolegov tiste, ki pa jih bomo sprijeli po glasovanju, bomo predložili odboru za proračun. Ta jih bo preučil in potem, upajmo, bodo posredovane naprej plenumu. Helga pa bi želela k temu še nekaj povedati, izvoli. Pa je pa Doris, predvsem za nove člane, bi rada povedala nekaj o ozadju zadeve in tudi nekaj o tem, zakaj sem bila jaz poročevalka in zaenkrat še sem poročevalka od zadnjega zakonodajnega obdobja, ki je bilo moje prve. Sem članica v tem odboru, kot tudi v odboru za proračun, zato sem za zelene tudi koordinatorka. Uh, svojo nalogo v odmoru za proračun seveda razumela tako, da se tudi tam borim za naše interese, to se pravi tam, kjer imamo svoje pristojnosti na, pri evropski izobraževalni politiki, potrebi po vseživljenjskem učenju, kot tudi filmski industriji, kajti če ne bomo imeli dobrih eh, oddaj, ki predstavljajo Evropo, potem ne bomo mogli ustrezno nagovoriti naših voljivcev. Toliko zato, da boste več eh, ali bolje razumeli, zakaj se ne zauzemam samo za ta del politike v odboru za proračun. Opazili ste lahko, da je bilo vloženih kar nekaj predlogov sprememb, to je običajna igrica, kot je povedala že. Doris Pak, komisija poleti pripravi prvi osnutek proračuna, potem si svet zadeve ogleda in svet seveda črta določena sredstva. Mi se seveda zaradi tega jezimo, spoh na področju medijev, mladine in tako naprej se zelo zauzemamo, tukaj želimo doseči državljanke in državljane Evropske unije na področju komunikacijske politike namreč. In zato smo uložili predloge sprememb, ki naj bi ponovno spostavili predloge komisije, tako da bi odpravili predloge, ki jih je dal svet. To je običajni predlog politični postopek, običajna politična igra. Svet običajno v prvi obravnavi, v prvem branju črta čim več sredstev, mi potem rečemo ne, ne, mi rabimo ta denar, ker moramo voditi ustrezno politiko in zdaj smo na tej točki. Kar pa zadeva same eh, vse predloge sprememb za ponovno spostavitev predlogov komisije, bi vam predlagala, da o tem glasujemo v sklopu. Tega ni treba posamično izglasovati, takšen je naš eh, običajni pristop. Na ta način bi s predlogi sprememb ponovno spostavili proračun po predlogu komisije. Potem pa imamo še celo vrsto predlogov sprememb kjer smo že vnaprej s koordinatorji in eh, poročevalci preverili, ki se lahko zedinimo in kje ne. In skozi ta seznam bomo šli potem posamično točko po točko. Hvala lepa. Torej, glasovali bomo v dveh delih, na prvih štirih straneh. Boste našli 30 predlogov sprememb, po katerih bomo glasovali v bloku, v sklopu, tako da boste vedeli prve štiri strani. Barja Kučija ima besedo. Hvala lepa. Želela sem vam samo povedati, da 58 in 37 omikam, 58, 60 pa tudi. 37, 58, 60 so predlogi sprejem, ki jih umikam. Lahko ponovim. okay? Okay, okay. Okay. It's yours. Ah, yes. Please take it. Thank you very much. Okay. So, uh, please, nehmen Sie Ihre, uh, Ihre voting list. No, vzemite za uroke svoje glasovalne sezname. Kot rečeno, so prve tri strani, prve štiri strani, torej ponovno spostavitev stanja sredstev, ki jih je svet črtal. Glesujemo torej v bloku, kdo je za uporabo teh sredstev, naj dvigne roko. Hvala, je kdo proti? Nihče, zdržani, tudi ne. Soglasno, torej sprijeto. Zdaj pa prehajamo k predlogom sprememb. In sicer lepo po vrsti. 58.22. Kdo je za? Hvala proti. Nišče. Sržani nišče. 58.65. Milan Mondo je za. Hvala proti. 58.66 vzdržani en vzdržan glas. 58, 66, belet pa kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj imamo ustni predlog spremembe, kolega Bileta, izvolite. Kolega Bileta. Glas, what do you mean? Um, uh, thanks, um, much, uh... Hvala lepa. Imamo majhno spremembo v opombi. Zadevo bom prebral, gre samo za en stavek. In, in se bere tako. Creation of programs of regional and local channels in cross-border regions that have as subject the neighboring region across the border. I would like to um, get support. Za ta predlog si želim podporo vseh naših kolegov tudi iz drugih političnih skupin. Hvala lepa. Had, did everybody understand? Ste vsi razumeli? Ima kdo kaj proti? Če ne, bomo glasovali. Glasujemo za ustni predlog spremembe. Kolega Beleta, kdo je za? Proti. Pet, osem. Pet, osem, šest, sedem. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Ost mi je predlog spremembe. Pa pa Nikolao in Kurja. Kdo bo to razložil? Izvolite, gospod Kurja. Gospod Papa Nikolao ni tukaj. Prihaja. Kolega Skorija, lahko to uredite vi, nimamo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

lahko bi povezali obstoječa člena in sicer, da bi lahko našli ukrepe za to, da bi se borili proti eh, kraj eno teh kontaktnih točk. Na osnovi skupnega sporazuma med državami in članicami bi tudi vzpostavil kontaktne točke z, nek, z sosednjimi državami. Eno vprašanje. Skorija in Georgios kaj menite z tatvino? Aktualno tatvino ali domnevno tatvino, ki se dogaja že dolga leta? Domnevno tatvino namreč. Kaj menite z tatvino? Angliško theft. Dejansko tatvino ali nekaj, kar je bilo mogoče, kdaj storjeno, pred stoletji ali nekaj podobnega mi lahko razložite, kaj mislite s tem predlogom. Gospa predsedujoča, seveda. Stvar je naslednja. opazujemo mednarodno problematiko na tem področju. Boriti se moramo proti takim tatvinam. Gre za mednarodno prakso, proti kateri se moramo boriti. Zunaj evropskih držav eh, to počnejo, zato ker so to države, v katerih pogosto prihaja do takšnih eh, tatvin in tam se tudi ukradeni predmeti pogosto prodajajo in preprodajajo. Tukaj gre tudi za pristojnost uh, Interpola, naprimer. Zato smo tukaj vložili ta popravek, zdaj pa k sebini. Predlog spremembe ima cilj, da bi ukrepili skupne aktivnosti na tem področju, tako da bi omejili to vrstne tatvine. Smo priča takih eh, fenomenom eh, vse čas, to se dogaja tudi danes. Torej gre za aktualne tatvine, ne gre za preteklost. Danes je treba biti zelo previden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 trinajst še enkrat prosim dvanajst iz epp eh, e ja proti ah, dvanajst proti dvanajst zavrnjeno prosim, zavrnjeno. 12 proti 12 pomeni zavrnjeno. In zdaj. Pet, osem, pet, sedem. Kdo je za? Ok. Was against? Proti. Okay. 11. 11 to? 11 against. 11 against and 12 in favor. It's adopted. Sprejeto. 5-8-5-8. Belet pa Kelly Smith. To je za. Hvala proti. Sprejeto. 5-8-4-8. Fizas Excela. It falls. Okay, yeah, okay. Ta je brezpredmeten. Barija in kot šet eh, tudi odpade. In predlog poročila, predlog poročevalke 5855 za. Who's against? Kdo je proti? 13 proti 7 sprejeto. Ustni predlog spremembe Milan Mon, Aksela Fisas, kdo nam bo razložil? Milan Mon, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča. To je zelo kratek predlog eh, spremembe, gre za soglasje, želimo si preprečiti zmedo. Samo nekaj bi radi črtali in sicer navajanje Santiago de Compostela. No, uh, Kaj hočete? Samo omenjanje, omenjanje kastela smo izpustili, zato da ne bi prihajali do zmede in da bomo dobili soglasno sprijetje. Helga Trupel. Priznati moram, da sem nekoliko skeptična če bomo to navajanje črtali, se lahko zgodi, da se bo še naprej dogajalo to, kar smo želeli preprečiti, torej razjasnitev sama, torej ne bom podprla tega predloga. Kdo je za? Za ta predlog spremembe? proti trinajst proti štiri pet šest sprejeto potem pet osem štiri pet manesko kdo je za proti večina je bila za pet, osem, štiri, šest. Manesko, kdo je za? Sprijeto. Naslednji je kompatibil, moramo glasovati. 5, 8, 2, 4, poročevalke, kdo je za? Proti. Sprijeto. Sprijeto. 5839, barja i kučetu je za. Proti. Sprijeto. 5825, poročevalka je bez za. Izvolite. Čisto na kratko bi lahko vendarle prosili, da povemo tudi, kdo se zdrži. Jaz sem prvič, eh, tu, prvič v tem odboru, ampak vedno so vpraševali po vzdržanih glasovih. 5, 8, 2, 5 za, proti, vzdržani. 5, 8, 3, 2, en vzdržan glas. 5, 8, 4, 3 za, proti, vzdržani, gospod Martin. Sprijeto. 5, 8, 1, 7, poročevalke, kdo je za? Hvala, proti. Vzdržani. Sprijeto. 5, 8, 4, 2. Ta je brezpredmeten. Poročevalka 5, 8, 2, nič. Poročevalka, kdo je za? Hvala, proti. Vzdržani. Sprijeto. Next false. Yeah. And the next. And the next one. Now we come to 5841. 5841, Lokagardo je za. Hvala, proti. Pet osem dva sedem za, proti, vzdržani sprejeto. Pet osem ena osem za, pardon, pet osem dva osem, kdo je za? proti. Zdržani. Sprijeto. 5-8-1-8. Hvala, proti. Vzdržani. Sprijeto. Ustni predlog spremembe Milan Mon. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tukaj smo vključili Kanado. Imeli smo navedbo povečanja. Ja, pomoči Združenih držav Amerike. Tukaj smo vključili tudi Kanado, samo za to gre. Kanada je vključena pri navedbah. Kdo je za? Hvala proti. Zdržani. Sprejeto. Zdaj pa 5, 8, 2, 3 za, proti vloženi. Sprejeto. 5, 8, 6, 2. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 5, 8, 3, 7. Marija, ste omaknili. In 60, 3, 7 in 60 ste omaknili. Fino. Potem pa prihajamo k ustnemu predlogu gospoda Beleta. Ne, to smo že, to smo že opravili. Smo torej končali, sprašuje predsedujoča. Vse je torej urejeno. So, Hvala lepa, to je bilo prvo glasovanje. Malce nenavadno za nekatere od vas, drugič pa bo že lažje. Zdaj pa lahko spet govorim nemško in prihajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. Ja, Tukaj imamo mnenje po točko 7 na našem dnevnem redu. Mnenje odbora za odbor za proračun. Besedilo imate pred seboj. Avtorica Helga Trupl lahko svoj predlog še predstavi. Helga, beseda je tvoja. Pri tem kratkem poročilu gre za to, da še enkrat povdarjamo naše politične želje in jih posredujemo odboru za proračun. Ne samo z vsemi številkami, od katerih smo zdaj glasovali, ampak da politično pojasnimo, kako vidimo svojo vlogo na tem področju in kaj politično želimo doseči. Prva točka je ta, da zavračamo vsakrš na zmanjšanje sredstev, ki jih je sklenil svet. In povdarjamo, zakaj je nespremljivo črtanje sredstev na teh področjih, kot je to predlagal svet na področju medijev, kulture, državljanstva, izobraževanja in komunikacij. To se pravi, na teh področjih želimo ponovno spozoritev stanja, kot ga je predlagala komisija. Potem obžalujemo, in to je druga točka, da v razdelku 3b ki je že tako ali tako slabo financiran, da so tukaj še zmanjšali sredstva, sploh kar zadeva sredstva, ki jih uporabljamo za komunikacijo z državljani. Če si pogledamo, kako nizka je bila volilna odeležba, je to za nas popolnoma nespremljivo, ne moremo varčevati na tem mestu, sploh ne tam, ko lahko državljanom pokažemo nekaj, kar jim je blizu. Tretja točka, to je eno naših težišč, s tem se bomo ukvarjali v naslednjih letih in tudi v pogovoru z gospod Valstrom kasneje. In sicer kako komunicira Evropska unija, kako vse tri velike institucije, svet, parlament in komisija komunicirajo. Po mojem mnenju je nujno potrebno tukaj storiti več, da svoj imič, svojo identiteto bolje jasno opredelimo in jo približamo državljanom, razložimo, zakaj imamo znotraj Evropske unije takšno konstelacijo, takšne povezave med eh, institucijami in kaj imajo državljani od tega, da smo izbrali tak model. Nismo združene države Evrope in to ima seveda svoje posledice. Državljanom je to treba sporočati in jih odeležiti pri naših eh, projektih. Vedno znova moramo pokazati, kaj počnemo za naše državljane. In vse to se skriva za našo komunikacijsko politiko. To je vprašanje, s katerim se bomo v naslednjih eh, letih eh, veliko ukvarjali. Zato gre tudi v četrti točki v programu PRINS. Imamo sredstva za komunikacijsko politiko Evropske unije. Tukaj gre za to, na kak način se porabljajo sredstva, zakaj in kako lahko informacijskim eh, točkam olajšamo delo in ponudimo bolj zanimive produkte za državljane. V peti točki gre za sodelovanje Evropske unije, še posebej na področju izobraževanja z Združenimi državami in Kanado. O tem je govoril tudi kolega Milan Mon. Tukaj še posebej omenjamo, kako je pomembno čezatlansko sodelovanje. In še šesta točka, kjer gre Za obdobje do leta 2011, ko bomo dobili novi večletni program, do takrat je treba eh, voditi ustrezno politiko na področju audiovizualne industrije. Kot sem že rekla, ni eh, naš interes eh, delovati samo pri print medijih in tukaj razlagati ljudem, kdo smo, kaj smo in kaj počnemo. Zato potrebujemo tudi filme, posnetke in tukaj moramo sodelovati med državami članicami in s tretjimi državami. Zdaj poskušamo spostaviti skupne projekte tudi z predstavniki audiovizualnih medijev v tretjih eh, državah. To, kar smo razvijali v zadnjih letih, je bilo zelo uspešno in ta razvoj bi želeli voditi naprej. Hvala lepa. Yo comparto las sugerencias de, las, de la señora Truppel. Está muy bien esta opinión. Strinjam se s tem, kar je rekla gospa Truppel. V tem mnenju imam samo eno pripombo na tretjo točko. V tej točki se govori o tem, da izražamo svojo skrb zato, ker se je na zadnjih volitvah zelo malo državljanov udeležilo volitev. Pri vsakih volitvah v Evropski parlament sodeluje manj državljanov. Morda bi lahko stvari pojasnil tudi na drugačen način, zato bom uložila predlog spremembe, v katerem bom zapisala, da izražamo zaskrbljenost zaradi vse večjega opadanja udeležbe državljanov na volitvah v Evropski parlament od leta 79 naprej. Za kar 20 točk se je udeležba zmanjšala. Hvala. Mislite torej, da bi lahko zadevo bolj iskreno eh, formulirali? Potem to lahko naredite, vložite predlog spremembe. Bi želel še kdo kaj povedati o tej temi? Tot kolegov? Nihče? Potem bi predala besedo komisiji. Mrs. Mr. Heritage, Peter. Um, if I'm sorry, can I go first? Gospod Rike, hvala lepa za predloge sprememb, ki ste jih izglasovali pri proračunu in pri tem osnutku mnenja. Prihajam iz Generalnega direktorata za izobraževanje in kulturo, zato bom pokomentiral 15. poglavje. Mi smo zadovoljni, zelo zadovoljni s predlogi sprememb. Veseli smo tudi, da je odbor za kulturo upošteval naše prošnje v zvezi z izvršnimi agencijami, v zvezi z EDA in Kanado. Prav tako smo veseli, da ste nam namenili dodatna finančna sredstva za tri dejavnosti, kar pa zadeva pilotni projekt o kulturni dediščini. Gre za pilotni projekt, o katerem se moramo pogovoriti skupaj s kolegi, ki so zadolženi za področje pravosodja. Mislim, da oni pripravljajo že nekaj podobnega na svojem področju. To ni področje, ki bi ga dovolj dobro poznali, zato se moramo najprej pogovoriti z njimi smo pa zelo zadovoljni z rezultatom glasovanja in tudi z vašo podporo. Hvala. Predsedujoča govori brez mikrofona. Hvala lepa, gospa predsednica. Kar zadeva proračun, naj se zahvalim odboru za vsa dodatna sredstva, ki ste jih namenili za področje komuniciranja, za politiko komuniciranja. Komisija se bo z vami seveda pogovorila o tem, kaj smo storili v zadnjih nekaj letih na področju komunikacijske politike. Tudi komisarka Wallström bo danes prišla na sestanek, tudi Klaus Hörnsen je pripravljen priti na enega izmed vaših prihodnih sestankov, zato da bi se bolj poglobljeno pogovorili o tem, kako poglobiti sodelovanje na področju komunikacijske politike. Seveda bo gospod takrat tudi odgovarjal na vprašanje, če jih imate v zvezi s katerim kolim delom proračuna. Hvala. Hvala lepa. Bi morda še kdo strani komisije želel kaj povedati? Ne? Is there anybody of bi morda kdo od poslancev postavil komisiji vprašanje ali Helgi? Če ne. Potem pa naj vam povem rok za vložitev predlogov sprememb k kratkemu poročilu, gospod Rüpel, ki ga imate na strani oziroma v vaših gradivih eh, po točko 7 na strani 3.3. Vložite lahko predloge sprememb do 11. septembra 12, do 12. Marija Badija je že napovedala en predlog spremembe, če menite, da lahko to besedilo še izboljšate, prosim, da to storite do 11. septembra ob povdne preko našega sekretarjata. Glasovanje o tem mnenju pa bo potekalo na oktobrskem srečanju 5. 6. oktobra. Naslednja točka je izmenjava mnen z gospodarstvom, ki je še ni tukaj. Veselilo bi me, če predstavni komisije opozorijo komisarko, da lahko pride, ko bo imela eh, čas in lahko nadaljujemo za naslednjo točko delovnega reda med tem. Torej, osmo točko bomo predstavili, dokler ne pride gospa Barstrom. Po deveto točko imamo sprijem sklepov koordinatorjev z njihove seje včeraj zvečer. Običajno to dobite isti večer po elektronski pošti. Ne vem, če ste vašo elektronsko pošto že pregledali. Svetujem vam, da predn pridete na sejo zjutraj, da greste eh, na vas spletni naslov, pogledate, kakšni so sklepi in si jih iztiskate. Eh, Zelo dobro je imeti zadeve pred eh, seboj, ko o tem govorimo gre namreč za razdelitev priprave mnen. Kdo bi želel k temu nekaj povedal? Gospa Verkat. Gospa predsednica, včeraj ste malo hitro postopali, po mojem mnenju. Prosili smo vas, da bi imeli nekoliko več časa na voljo za obravnavo tega poročila. Prosim vas, da nam do ponedeljka poveste, kdo vse bo sodeloval pri tem sporazumu. Najlepša hvala. Kot sem razumela, ste se že zedinili, ampak se niste. Še gre za poročilo trajnostnega razvoja, gre za mnenje in zato bomo o tem odločali v ponedeljek bomo povedali, ali bojo to opravili levi ali zeleni, kar pa seveda ne bo preprečilo, da bi sprijeli zapisnik včerajšnje seje. Obžalujem, če tega niste prebrali, vaši sodelavci ste to prav gotovo prebrali in tam ni nič napačnega notor, e, torej točka 9, prosim, da mi date potrditev. Gospod Martin. Pravičujem se, ko se čisto na kratko javljam k besedi. Veste, da sem zelo zadovoljen, kako ste zadevo vodili včeraj in sem vam tudi hvaležen. Pravna služba pa mi je dejala eh, naslednje in sicer, da neodvisni, torej ne opredeljeni, niso vključeni v ta proces. Proti temu se bomo borili in eh, če bo prišlo do tega, do pravnega postopka, česar ne upam, bomo te zadeve rešili. Kajti mi, ki nismo opredeljeni, se čutimo diskriminirane v tej zadevi. Hvala lepa. K temu ni treba nič povedati, kolegom lahko samo povem, da v skladu z našim poslovnikom prosim, da mi prisluhnete, zadeve so pomembne. Äh, Gospod Martin je upozoril na to, da smo včeraj namreč odločili, da bomo v skladu s našim poslovnikom, da poslancem, ki niso opredeljeni do posamezne skupine, ne bomo omogočili mesta koordinatorja, se ne pripadajo nobeni skupini, samo predstavniki skupin lahko imajo koordinatorja. Zato smo rekli, da je lahko Martin kot neopredeljen eh, prisoten na prvi seji. In ta člen v našem poslovniku bo na naslednji seji predsednikov odborov vključili na dnevni red kot nujno zadevo, kot urgenco in takrat se bomo odločili, kako bomo ta odstavek uporabljali, ta člen uporabljali. Gospod Martin pa je zdaj napovedal, da če se bo zgodilo tako, kot je zapisano v našem poslovniku, da bo se bo obrnil na sodišče in se proti zadevi boril, kar pa nas seveda ne bo jezilo, ker bomo naše sklepe spet eh, sprijeli, bomo imeli, ker bomo imeli večino. Zato smo, nismo jezni, da ne povzročate težave, smo odbor za kulturo, poskušamo biti prijateljski drug do drugega in imeti manj težav kot drugih odborih, ampak tudi to bomo premagali eh, tako, da s pripričanjem gledam v odločitve seje predsednikov odborov in če, tudi če boste šli na sodišče, bomo potem sklenili spet enako, kot smo že. S tem zaključujem razpravo. Zdaj pa čakamo na gospod Valstrom. Preden se z njo pogovarjamo, bi vas vprašali, imate karkoli pod eh, točko 10 razno. Ampak, jaz reden, ni več o tem punktu, Herr Martin. Diesen... Ampak, gospod Martin, zdaj ne bomo govorili več o prejšnji točki. To točko sem zaključila. Imate kaj drugega? Ne, potem gospa Honeybell. Hvala, predsednica. Nekaj v zvezi z deveto točko in odločitvami koordinatorjev. Ali bi lahko to preložili? Sama se namreč vedno pogovarjam z ostalimi koordinatorji, bi lahko morda preložili potrditev teh odločitev. Prosim. Še kdo k tej temi? Ja, ja, ja. Okay. Also wir werden die Helga, möchtest du? Ja. Predlog gospe Hannibal jemljemo resno, tako da bomo o sklepih seje koordinatorje govorili na naslednji seji v oktobru, vendar pa bomo delali v smislu teh eh, sklepov, ker drugače ne bomo prišli naprej, ampak 5. 6. 10. bomo o tem še enkrat eh, odločali. Yeah, okay. He can delay it until the end of today. Good, now, uh, Mrs. Hannibal, I just see it is not only. So it is not only the Gospa Honeyball, ne gre samo za prevlado sodišč. Imenovati je treba tudi člane posameznih žiri. Res je treba pohiteti, ura je 15 do 10. Zato vas prosim, da se uskladite z ostalimi do konca današnjega dne oziroma do konca današnjega sestanka. Marija, moment, Marija, bojte vas. Ja, please. Gracias, senjora presidenta. A ver, a... Hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da bi bilo dobro, če bi začeli čim hitreje trdo delati in tudi doseči čim hitreje zastavljene rezultate. Na sestanku koordinatorjev pa ste rekli, sama imam na voljo namreč ta dokument, ki naj bi ga prijeli po elektronski pošti. Vi sedaj želite, da mi kar nekaj potrdimo in kolikor vem, večina članov sploh še ni uspela prebrati tega dokumenta. Zakaj ne bi danes samo prosili vse naj pregledajo svojo elektronsko pošto, naj preberejo ta dokument. Glede na to, da je bil prvi dan, prosim, da ste malo bolj popustljivi, dajte nam še nekaj časa, da preberemo dokument in se o njem pogovorimo kasneje. Hvala. yeah. end of today. So, we have gestern Abend. Včeraj, zvečer, smo. Oziroma, nismo videli problemov na večini področji. To bi gospod Hannibal prosila, da nam pove, o katerih področjih bi morali še razpravljati. Zato bi, da bi lahko zaprosila, da ostalih eh, glasujemo danes, ker gre za nujne zadeve. Povejte, o kateri točki morate še razmisliti, tako da lahko odločamo o preostanku. Izvolite. Seveda, gre za dodelitev poročil. Kar zadeva imenovanje, sem zadovoljna. Katero poročilo vas moti? Ne moremo početi vedno znova tisto, kar smo počeli že včeraj. Prosim, da mi poveste, katero poročilo. Poročilo, zakonodajno poročilo, brez mikrofona. Gre za poročilo o pornografiji in spolnih zlorabah. Pri temu vas stvari motijo, tu nasprotujete včerajšnji odločitvi pri poročilu o spolnih zlorabah. To poročilo še nismo dodelili nikomor, to bomo storili oktobra. Se pravi, samo eni stvari nasprotujete. Ali lahko to poročilo številka 9 izključimo. Ga bomo dali na stran in glasovali o vsem ostalem razen o devetem. Še eno poročilo ste preomenili, 11, se pravi poročili 9 in 11. Zeleni in levica še ne vedo, kdo bo prevzel to poročilo. Še enkrat torej. Poročilo 9 in poročilo 11 bomo dali na stran, o njo bomo glasovali oktobra, je to možno. O vsem ostalem pa glasujemo. Gospod Korija, hvala lepa. Če želimo stvari opraviti danes, vse tisto, kar smo nameravali storiti in če damo na stran poročili 9 in 11, potem se mi zdi, da bi se lahko problemi rešili tudi samo s pogovorom. Ne vem, to je samo predlog. Dobro bi bilo, če bi stvari zaključili danes, da ne bi ničesar predlagali na oktober. Gospod Martin. Pravzaprav sem se želel podrazno javiti k popolnoma drugi točki, ampak gospod Pak, ne zite se, mislim, da ste me napačno razumeli. Želim biti konstruktiven mislim, da bi se tudi vi borili za svoje pravice, za temeljne pravice pri udeležbi v informacijskem procesu. Prišli smo do točke razno in razumel sem tako, kot da smo rešili vprašanje koordinatorju. Jaz se ne zim na vas, tudi vi se ne rabite jeziti name. Tudi meni je zelo neprijetno in upam, da bomo hitro dosegli rešitev v obojestransko korist. Tudi za druge kolege je to odločitev koordinatorjev eh, nerazumljiva. To nima zveze z vami, eh, temveč z konstruktivnim duhom demokratičnega odločanja. Torej, če mi poveste, a smo ponovno pri osmi točki ali spet pod razno. Menda ste opazili, da je gospa Hannibal želela se vrniti na osmo točko. Gospa, razumite, da moramo to razrešiti, torej smo ponovno pri seji koordinatorjev. Smo na točki 9, saj znate brati. To pomeni, da moramo glasovati o zapisnikov. Nikoli še nisem imela take težave pri sprejemu zapisnika neke seje. Lahko sprejmemo predlog eh, kolega Skorije, ker gospa Valstrom še ni. Izvolite, gospa Betu. Kar zadeva deveto točko, bi rada povedala samo to, da mi je vaš predlog všeč, kar pomeni, da lahko sprememo zapisnik razen tistih dveh točk, ki ste jih prej omenili, to je uravnotežena odločitev. Imam pa še en predlog, ker ste nas prosili, da predstavimo svoje stališče v zvezi z zapisnikom. Sama še nisem imela časa prebrati ta zapisnik, zato predlagam, da bi najprej razdelili zapisnik do povdne, potem bi lahko vsi lahko izrazili svoje mnenje na podlagi tega, kar smo prebrali. Nismo rekli, da morate do povdne gledati elektronsko pošto, ker naj bi tam bil zapisnik. Enkrat bomo to sprejeli, drugič pa ne. Tako da prosim, pridna se udeležite sestanka preverite svojo elektronsko pošto ali naj kdo drug to prebere na mesto vas. Mislim, da je moj predlog boljši, kot je predlog gospoda Skorije. Pustimo točki 9 in 11 na strani, o tem se bomo pogovorili na naslednjem sestanku koordinatorjev, lahko stopite v stik z gospodom Skorijo in ostalimi, sedaj bomo glasovali o zapisniku brez 9 in 11 kdo se torej strinja s sklepi, ki so zapisani v zapisniku, minus poročili 19. Kdo je za? Okay. Kdo je proti? Samo eden je proti, se kdo vzdrži? Nihče. Hvala lepa in zdaj k gospe Triple. Zdaj smo pri razno, gospod Martin. Gospa Triple in potem gospod Martin. Torej smo pri razno, kar zadeva naše delovne načrte, bi še enkrat vprašalo, kar bo zanimivo tudi za nove člane, kaj bomo naredili z pro... nagrado Lux. Ta program eh, vključuje izbor filmov, ki jih kažemo na naši seji, ko nimamo drugih terminov. In vsak od poslancem eh, podeli točke posameznim filmom. In rezultat je, da se ta film podnaslovi v vseh evropskih jezikih. To je tudi projekt eh, komunikacijske in informacijske eh, politike. In zraven organiziramo še spremljevalni program. Zato me zanima, kako potekajo priprave in kako se bomo te zadeve lotili. Želimo si zadevo izvesti tukaj v naši hiši, želimo pa tudi doležbo od zunaj. Zato bi vas prosila, da nam razložite te zadeve. Zdaj pa gospod Martin, če smem kar tukaj nadaljevati, to se mi zdi tudi pomembno po mojih informacijah. Eh, smo imeli velike težave z udeležbo v zadnjih eh, letih in eh, težave pri glasovanju. Mislim, da bi morala biti ta nagrada ustrezno sprejeta in morali bi imeti jasna pravila glede podelitve te nagrade. Tukaj se strinjam z gospod Trupel. Sam pa sem želel povedati naslednje in sicer ali lahko v predsedstvo že bolj jasno vidite, na, v katerih terminih se bo odbor za kulturo srečeval v naslednjem obdobju, tako da bi lahko zadeve bolje načrtovali. Hvala, če k tej temi nimate več vprašanj, potem lahko nekaj o tem povem, nekaj še za nove člane. Pred leti najpo, smo uvedli nagrado Lux, tako da bi na zvon pokazali obraz parlamenta, kar zadeva film. In s tem smo želeli doseči, da bodo evropski filmi bolj gledani, zato je tudi naša nagrada zelo posebna, ne gre za denarno nagrado, ampak izbrani film dobi podnaslove v vseh 23 eh, evropskih jezikih, eh, kar pomeni, da ga je mogoče posod gledati z ustreznimi podnapisi. In to je namen te nagrade. Eh, žirijo Žirijo sestavlja naša audiovizualna služba. To so strokovnjaki iz filmske industrije. V tem letu so izbrali tri filme. To se vse dogaja pred počitnicami. Te tri filme bomo predvajali. Začetek predvajanja bo ponedeljek, 2. november. Potem bo 14 dni, vedno opovdne in zvečer predvajan ta film. V tretjem nadstropju za Voxbox imamo ustrezno kinodvorano in vsi kolegi, vsi izvoljeni poslanci so člani žirije. Ogledajo naj si vse tri filme, zato morajo žrtvovati odmor za kosilo ali pa kak večer in potem ocenjujejo te filme. Ocenijo, kateri od treh filmov vam je najbolj všeč, tisti film, ki bo izbran, bo predvajan na plenarnem zasedanju v Štrasburu. Vsi, avtor, vsi tri avtorji filmov, igralci in tako naprej bodo povabljeni na podelitev pri prvem pri pivni gradi je bila Hanna Šigula tukaj, pa Mišel Pikoli, zelo stari režiser, katerega imena se ne spomnim, to je zelo znana osebnost. Vsi so bili prisotni na tej seji in vsi so se počutili zelo lepo v polni plenarni dvorani in potem smo podelili nagrado zmagovalcu. Torej vsi mi smo člani žirije v Kanu jih je 25, tukaj jih je vedno več. Žal vsi kolegi ne sodelujejo pri tem, vendar pa bi bila vesela že, če bi vsaj tretjina kolegov oddala svoj glas za svoj najljubši film. Se je tudi poseben ložitek, da si ogledate ta film. Prosim, da to storite. Pravočasno boste dobili ustrezna obvestila. Naj povem, da smo soorganizatorji odbor za kulturo in pa tudi služba za audiovizualno komunikacijo. Organizirata to skupaj. Ker so bile počitnice, so priprave že stekle. Oktobra je predviden na večerna prireditev na, večer, na predvečer podelitve nagrade. Zdaj ne vem, kateri dan bo to. In takrat bomo imeli program, dolg program. Smo imeli dva dni razprav, tega ne bomo več eh, počeli, ampak bomo zadeve skrajšali. Povabili smo ljudi iz filmske industrije, ki bodo razpravljali o določeni temi. Mislim, da ni nišej zadov vizualne službe tukaj. Prosili bomo, da nekdo iz te službe pride na našo sejo in nas eh, ustrezno obvesti o teh zadevah. Naslednji teden eh, bom šla na Bienale, kjer bom predstavila nagrado Lux. Eh, prisotni bomo v Kanu in <clears throat> tudi v Benetkah bomo prisotni. Mislim, da moramo s to nagrado v javnost. In vse kolege prosim, vse kolege, ki imajo ustrezne povezave z časopisnimi hišami posredovala vam bom eh, moje oporne točke za govor na bienalu in prosim, da lahko to, da to posredujete tistim, ki jih eh, poznate, tako da bodo ljudje videli, da se ne ukvarjamo z eh, vsemi nepomembnosti tega sveta, ampak tudi stvarmi, ki so pomembne za državljane. To bi lahko naredila tudi komisija, vendar komisiji ne bi tako prisluhnili, kot bodo prisluhnili vam v vašem volilnem okraju. Zato vam bom podala informacije o tej nagradi in potem lahko informacije posredujete naprej. Podrobnosti sedaj nimam pri sebi, bi vas pa želeli opozoriti na to, da si od 2. novembra trikrat vzamete čas ali opovdne ali zvečer in si ogledate te tri filme. To je pobuda, ki nam je zelo všeč in mislim, da to govori v naš eh, pri, prid in eh, so bili tudi deležni ustreznih pohval zaradi tega. Gospod Martin, to je vse zelo lepo in še eno vprašanje. Omenjali ste, da bodo izbrani ljudje, ki bodo prišli na razprave. Kdo izbira te ljudi? Skupaj z audiovizualno službo pripravljamo ta dan, ki ga pripravljamo. Oktobra bomo o tem poročali. Oprostite, kdo tukaj odloča? Odbor za kulturo. Sekretarjat za odmora, odmora za kulturo sodeluje, ampak vse skupaj vodi služba za audiovizualne komunikacije. Nismo opremljeni za to, zato imamo to službo, ki skrbi za to, vendar nas vedno tudi vpraša, In že to, da predsednica odbora lahko pri Bienalu predstavi to nagrado, kaže, da audiovizualna služba ne želi nekaj delati mimo nas, ampak da nas vključuje v svoje dejavnosti. Izvolite. Dobar no dan, sem skupaj. Mislim, da smo mi tisti odbor, ki bi se moral ukvarjati z izbiro filmov. Ali imate morda na voljo kakšne informacije, ali lahko mi izberemo te filme? Filmi ne bodo izbrani tukaj v odboru. Filmi so že izbrani in od 2. novembra naprej bodo filmi predvajani v kinodvorani, ki je postavljena za Voxboxom v tretjem nadstropju. Posod boste videli velike plakate, na katerih eh, bodo napovedati filmi. Poglejte si te eh, plakate. Poleg tega boste od nas eh, dobili še obvestilo o tem, kdaj se vse začne, kako dolgo bo trajalo in tudi datume, kdaj bodo filmi predvajani. Vse to bo v sporočili, ko ga boste dobili. Zanima me, kdo je izbral te tri filme, zakaj ni filmov pet ali deset, to je bilo vprašanje. Predlaganih je bilo deset filmov in od teh deset eh, filmov, obstoječih filmov, ti filmi eh, so že v kinih. Te filme je žirija preverila in izbrala tri. Tri, ki po njenem mnenju najbolj odražajo evropski značaj. Pri tem nismo bili odeleženi mi začnemo sodelovati pri izboru enega od treh najboljših, gospa Haj. Gospa predsedujoča, eno vprašanje, nova sem, ne poznam pogoje podelitve te nagrade, sem prav razumela, da bodo uh, filmi predvajani samo v teh kinodvoranah in sem prav razumela tudi, da ni mnogo uh, poslancev v preteklosti sodelovalo pri izboru teh filmov. Uh, če je tako, potem sprašujem, a bi lahko mogoče eh, do, filme gledali tudi preko eh, internih eh, televizij v naših pisarnah, tako da tisti, ki nimajo časa ali volje, da bi se vseli v kino dvorano, da lahko tudi sodelujejo. No, sem zelo za sodobne medije, ampak sem tudi za to, da si film ogledamo v kino. Če pa ne želite sedeti v kinodvorani, potem ne morete tudi ogledati si filma, ne morete gledati filma in hkrati eh, pisati svojih dokumentov ali početi česa drugega. Vsi bi morali iti v kino, to je čudovito doživetje in ne vem, kdo od vas eh, si ne želi za kako urco vsesti v kino. Samo film lahko gledate, tudi nišče ne bo grizljal čipsa in nič drugega in nišče vas ne bo motil. 14 dni imate časa, da si ogledate teh, te, te tri filme, pravočasno boste dobili urnik in potem si lahko izberete, kdaj. Eh, vzemite si čas, če si mi kot člani odbora za kulturo ne bomo vzeli časa, kdo pa potem bo to naredil. Če se še niste naučili, malo se sprostiti, potem se boste to naučili na osnovi nagrade Lux. Vsi boste od mene dobili pisno to, kar lahko uporabite pri svojih medijih. Zdaj zaključujemo razno, gospod Martin, se strinjate s tem? Prav potem prisrčno pozdravljam gospod Valstrum, gospod Valstrum, ki je pristojna za komunikacije. Z njo smo že veliko razpravljali in diskutirali. Posvetila se je že mnogim vprašanjem, ki zaposlujejo nas veliko nam je tudi pomagala, tudi sama je zelo blizu državljanom, ni neka komisarka, ki lebdi nekje v oblakih, tako so mi povedali iz Švedske. In zdaj je tukaj, da nam pove, kaj želi in kaj tudi pričakuje od nas. Izvolite. Ähm, äh, Hvala lepa, gospa predsednica. Spoštovane članice in člani, najprej naj vam čestitam k izvolitvi oziroma k ponovni izvolitvi v Evropski parlament. Prav tako vam čestitam, da ste se odločili postati člani tega odbora, ki ima res obsežne pristojnosti od izobraževanja do komunikacijske politike. Hvala lepa tudi, da ste me povabili na začetku mandata Hvala, da ste mi dali priložnost, da se z vašim odborom pogovorim o izzivih, ki nas čakajo v naslednjih petih letih. Kot je predsednica že povedala, z vašim odborom odlično sodelujem, vse takšne so moje izkušnje v zadnjih petih letih. Reforme, ki smo se jih lotili, niso bile enostavne. Želeli smo spostaviti koherentno komunikacijsko politiko, si zagotoviti dobra orodja za komuniciranje. Vse to ne bi bilo možno brez politične volje in zavezanosti, predanosti tako posameznikov kot tudi politikov. Prav tako smo morali zagotoviti zadostna finančna sredstva. Treba je izboljšati kulturo komuniciranja in na tem področju mi je vas odbor močno pomagal. Doris Pak je že izkušena članica tega odbora, sedaj je tudi predsednica odbora. Čestitam tudi gospe Helgi Trupel, ki je prva podpredsednica odbora. Brez vajnega prispevka tudi moje delo ne bi bilo tako uspešno, zato se vama želim javno zahvaliti. Vidim pa danes v odboru tudi številne nove obraze. Naj vam zagotovim, da sem vedno pripravljena prisluhniti vašim zamislim, pripombam in komentarjem pogosto v okviru komuniciranja omenjam partnerstvo. Partnerstvo je pomembno ne samo v širšem smislu kot partnerstvo med institucijami, pomembno je tudi partnerstvo med posamezniki. Na začetku mandata se je dobro ozreti malo nazaj, zato bi najprej rada storila tri stvari. V prvi vrsti bom govorila o prizadevanjih v zadnjih petih letih. Tako bom tako sama kot tudi vi lahko ugotovila, kaj se lahko naučimo iz zadnjih petih let, iz politik, ki smo jih izvajali. Pogledali si bomo tudi, kaj lahko vi kot aktivni akteri v parlamentu storite za to, da se bodo začete reforme izvajale tudi v naslednjem mandatu. Imam neke vrste seznam stvari, ki jih je treba upraviti v naslednjih petih letih. Leta 2004, ko je začela z delom Barosova komisija, smo prvič imeli tudi portfelj za komuniciranje, ne samo za tisk in informacije. Pogosto sem v razpravah slišala, da je komuniciranje neke vrste misija nemogoče. Mene so imenovali komisarka za odnose z javnostjo, komisarka za splošno propagando ali pa komisarka za spreobračene informacije. Rekli so mi, da je ta politika preveč zapletena, da bi jo lahko pojasnili v vseh jezikih, da je treba vključiti preveliko število akterjev, da se pojavilo vse preveč različnih interesov. Sama sem vedno odgovarjala, da je to, po mojem mnenju, misija, ki se ji ni moč upreti. Všeč mi je bila izjava nekega Irca, gospoda Mahonija, ki je v svojem izboljšenem vodiču k Lizbonski pogodbi zapisal. Ljudje menijo, da je Evropska unija zapletena. Je zapletena, zato ker je življenje zapleteno. Ne vem, kako deluje iPod, ne vem, kako deluje nadzorni stolp na letališču, ne vem, kako deluje mikrovalovno pečica, vem pa, da Evropska unija izboljšuje moje življenje. Sama nisem zauzela pristopa, s pomočjo katerega bi zagotovila ljubezen državljanov do Evropske unije. Ljubezen državljani čutijo do družine, lahko pa se navdušite nad vse evropsko razpravo. Moj cilj je, da Evropo približam državljanom, da zmanjšam ta razkol med državljani in tistimi, ki sprejemajo odločitve. Na tak način bomo lahko pokazali, da Evropska unija prinaša tudi skupne rešitve. Evropo je treba povezati z državljani. To je izziv, ampak. To ni neka abstraktna politika, gre za neko konkretno zadevo, ki vključuje ljudi. Komuniciranje ni povezano z dejavnostmi, kot so naprimer prodajanje telefonov ali nogavic. Komuniciranje je po mojem mnenju ključni element v demokraciji, je demokratično orodje. Državljani imajo demokratično pravico, da so obveščeni o razpravah, o odločitvah, ki se sprejemajo in ki bodo na nje vplivali. Le na tak način se lahko državljani tudi vključijo v sodelovanje in izrazijo svoje mnenje. Sodelovanje v političnem življenju je tisto, ki daje politikam legitimnost. Sama sem v zadnjih petih letih vedno podpirala argument, da mora komuniciranje služiti demokraciji. Demokracija sodelovanja temeli na dialogu, na sodelovanju državljanov v reprezentativni demokraciji. Če se lahko te odločitve izvajajo preko meja, To pomeni, da se izvajajo na evropski ravni. Zato je res nujno spodbujati tudi vse evropsko razpravo. Svoj uspeh pa lahko merimo s tem, ali so te odločitve, ki jih sprejmemo, kakorkoli pomagali evropskim državljanom. Komisija se je ukvarjala z vsemi temi vprašanji z informiranjem, s komuniciranjem, z vsem tistim, kar se dogaja v Bruslju, Brnu in drugod. Govorili smo o prihodnosti, o preteklosti, ukvarjali smo se s posodabljanjem te enosmerne komunikacije, želeli smo spostaviti aktivni dialog z državljani. To pa je pomenilo tudi, da je bilo treba spremeniti kulturo delovanja znotraj komisije. V preteklosti je bilo glavno merilo uspešnosti to, ali je neka tema prišla na prvo stran Financial Timesa ali Le Monda. Danes pa se uspešnost meri s tem, ali se pred osnovanjem novega predloga o tem predlogu oblikuje širša razprava. Dobro je tudi vedeti, Kakšno je mnenje državljanov, kam si želijo, da bi se Evropa podala? Državljani se zavedajo, da je Evropa vse bolj prisotna v vsakodnevnem življenju. Sama sem za svoje delo predstavila tri temeljne kamne. Prisluhniti je treba državljanom, državljanom je treba pojasniti, kaj Evropska unija počne in na koncu je treba Evropo približati državljanom, In sicer na tak način, da Evropo državljanom približamo na lokalni ravni, na regionalni ravni in pri tem uporabimo tiste metode, ki so ljudem blizu. Verjetno poznate metodo back to school nazaj v šole, ko se uradniki iz Evropske unije vračajo v svoje šole in pojasnjujejo, kaj počne unija, kaj je pravzaprav Evropska unija. Na tak način se poveže naprimer mesto v, na Finskem ali v Italiji z Bruslom. Ta teden je 90 uradnikov iz Irske, iz vseh institucij odšlo nazaj na svoje šole na Irskem imamo tudi akcijski načrt, s katerim smo posodobili notranje strukture, posodobili in profesionalizirali smo svoj pristop, decentralizirali smo strukture. Predlagali in uspešno izvedli smo 50 aktivnosti, vse od najemanja strokovnjakov z področja komuniciranja do priznavanja vloge vseh uradnikov komisije na področju komuniciranja. Okrepili smo tudi prisotnost uradov komisije v posameznih državah. Vključili smo tudi kratek povzetek, ki je namenjen državljanom pri vseh zakonodajnih predlogih. Od sedaj naprej vsi tisti predlogi, ki jih pošljemo parlamentu in svetu, morajo biti povzeti na eni strani. Ta stran je namenjena državljanom, povzetek mora biti jasen in razumljiv. Zdi se mi, da je to eden izmed pomembnejših rezultatov. Eden izmed pomembnejših delov na področju posodabljanja je bilo tudi ukvarjanje z internetom. Internet je sredstvo, s katerim lahko državljani izvedo več. Manj kot 10 odstotkov časa na televiziji se nameni evropskim temam. V Evropski uniji izvemo več o tem, kar se dogaja v ZDA, kot o tem, kar se dogaja v Evropski uniji. Internet in multimediji so ključnega pomena pri oblikovanju širše strategije. Kot veste, imamo spletno stran Evropa, približno pol milijona ljudi jo obišče vsak dan. Je pa precej zapleteno vse skupaj, zato smo posodobili vstopni portal, prav tako smo olajšali navigacijo po tej spletni strani. Skušamo zagotoviti tudi nove multimedijske kanale. EUTube stran smo lansirali junija 2007, na tej spletni strani je sedaj na voljo več kot 230 videov, ki, je, ki si jih je ogledala že več kot 14 milijonov ljudi. Prav tako komisari pišemo svoj blog, tudi sama ga pišem. Trenutno je sedem komisarjev pripravljeno pisati svoj blog. Vse bolj uporabljamo tudi radio in televizijo za posredovanje informacij o evropskih zadevah. Komisija je sprejela tudi audiovizualno strategijo, v kateri smo zapisali, da je treba vzpostaviti mrežo radijskih postaj, kar pomeni, da bomo uspeli zagotoviti vsak dan kar 23 milijonov poslušalcev. Na RTBF radiju v Belgiji imate tudi možnost prisluhniti evropski radijski postaji. Med 40 do 60 milijonov gledalcev želimo pritegniti s svojim programom Europe by Satellite. To so samo nekateri izmed primerov. Več kot 400 televizijskim programov po svetu ponujamo tudi slike iz evropskih institucij. Zahvaljujoč Evropskemu parlamentu smo uspeli povečati sredstva, ki jih imamo na voljo za komuniciranje. Upam, da lahko računam na vašo podporo v boju proti zmanjšanju sredstev, ki so namenjena za to področje. Tako da hvala. Sicer so se sredstva za komuniciranje povečala za nič, nič cela dva odstotka evropskega proračuna, se nameni za politiko komuniciranja, kar pomeni, da vsak posameznik plača 40 centov. Mislim pa, da se finančna sredstva ne bodo spremenila do leta 2013. Kar zadeva komuniciranje, Evropska komisija ni edina zadolžena za posredovanje informacij o Evropski uniji. Tudi Evropski parlament, posamezne politične stranke in tudi države članice morajo sodelovati. Vzpostavili smo nekaj partnerstv z državami članicami, sodelujemo tudi s posameznimi parlamenti v Evropi, vzpostavljamo tudi evropska javna mesta, kjer lahko posamezniki obiščejo kakšne razprave, razstave in tako naprej. Vabim vas, da se udeležite to vrstnih dogodkov. V treh državah članicah smo že začeli s to vrstnimi dejavnostmi, v naslednjem letu naj bi nekaj podobnega storili še v enajstih drugih državah. Oktobra lani smo naredili nekaj zgodovinskega, namreč dogovorili, dogovorili smo se o izjavi, ki so jo podpisali svet, komisija in parlament. Gre pa za politično deklaracijo z naslovom Komuniciranje Evrope v partnerstvu. Mislim, da smo opravili zvrstno delo. Res je, da udeležba na volitvah ni bila više kot v prejšnjih letih, ampak vseeno je v enajstih državah članicah bila volilna udeležba višja. Tam, kjer smo omogočili elektronsko glasovanje na volitvah, so se zadeve izboljšale. Tam, kjer so politične stranke vodile kampanjo na podlagi evropskih vprašanj, so se rezultati izboljšali. Res je treba spremeniti način, kako obravnavamo evropske zadeve na vsakodnevni ravni. To je odgovornost vseh snovalcev politik, tako na evropski, nacionalni kot na lokalni ravni. Treba se je pogovarjati o evropskih temah, tako kot se pogovarjati o nacionalnih temah. Ne moremo pričakovati od evropskih državljanov, da bodo glasovali za evropske teme, če se o teh temah pogovarjamo samo nekaj tednov in še to tik pred evropskimi volitvami. Več političnih prizadevanj je treba vložiti v razprave. Imam tudi seznam stvari, ki jih je treba upraviti. V zadnjih petih letih smo že začeli izvajati nekatere projekte, storili prve korake, vendar ste vi sedaj na vrsti. Od vas bo odvisno, ali bodo ti projekti izpeljani do konca ali ne. Imam tri konkretne predloge in en na svet. Na podlagi lastnih izkušenj vam lahko povem, da je nujno potrebno imeti komisarja, ki bo zadolžen za to področje tudi v naslednjem kolegiju komisarjev. Moramo imeti enega komisarja, ki bo opozarjal vse ostale kolege komisarje na evropske teme. To vlogo bi lahko okrepili, če bi komunikacijsko politiko povezali tudi z drugimi vidiki državljanstva v Evropski komisiji, naprimer pravice državljanov, programi, ki so namenjeni državljanom, vloga nevladnih organizacij, Lizbonska pogodba in tako naprej. Če bomo v naslednji komisiji imeli tudi komisarja za državljane, bi na tak način lahko državljanom pokazali, da mislimo resno. Poleg tega bo ta parlament odgovoren tudi za ponovno pogajanje večletnega finančnega okvira, ki se bo začel izvajati leta 2013. Če bo Lizbonska pogodba stopila v veljavo, boste imeli pristojnosti soodločanja pri proračunu. V finančnem okviru ne bo moč storiti ničesar brez vašega soglasja. Zato boste vi morali storiti vse za to, da bo finančna arhitektura v Evropi taka, da bo zagotovila zadostna sredstva za spodbujanje dialoga in sodelovanja z državljani. Zato vas prosim, da branite sredstva, ki so bila namenjena za komuniciranje. Še nekaj. Ta sporazum med parlamentom, svetom in komisijo je nov. Deloval bo samo, če se bodo vse institucije prizadevale za to, da sodelujejo. Imamo tudi organ imenovan Medinstitucionalna skupina za informacije IGI. V tej skupini se pogovarjamo o prednostnih nalogah za prihodnje leta predlagam, da tudi vi sodelujete v tem odboru, da ga podprete, namreč v interesu vseh nas je, da sodelujemo v partnerstvu. Če bo nova pogodba stopila v veljavo, bomo imeli osnovo za še tesnejše sodelovanje v prihodnosti, tako da vas prosim, da si ogledate tudi to področje. Na vse zadnje pa, če mi dovolite, bi vam dala še en nasvet. Veliko ljudi v Evropi še vedno meni, da ni naloga evropskih institucij, da komunicira da posreduje evropske teme. Če bi v referendumih v Franciji, na nizozemskem in na irskem storili več, če bi rekli, da se odločitve v Evropi ne sprejemajo za zaprtimi vrati, da Evropa ni samo za elite, bi bili bolj uspešni. Državljane bi morali na vseh teh referendumih bolje obveščati v Evropi, jih vključiti v dialog. Zato vas prosim, da se trdno postavite za svoje delo, da se uprete vsem poskusom marginaliziranja ali karikaturiranja Evropske unije. Prihodnost Evrope je odvisna od tega, kako uspešni bomo pri organiziranju razprav z državljani. Hvala. pri vseh vaših prizadevanjih je naš odbor prav gotovo na vaši strani. Vemo, da karkoli storite, ste vedno deležni kritike. Eni pravijo, da delate propagando, drugi pa pravijo, da ne počnete dovolj. Nikoli ni prav ampak seveda tega ne morete početi sami. In čisto prav imate, ko pravite, če bi bili sami v tem, ne bi bili uspešni. Potrebujemo tudi nacionalne vlade, ki v tem času zadeve vodijo naprej, ker gre za interese državljanov vsake posamezne države, članice, v interesu vseh nas je, da komunikacija deluje irski ministerski predsednik je rekel, vsega ne moramo vedeti, ampak eh, to je vseeno dobro za me, vedeti, kako kaj funkcionira. To mi je bilo zelo všeč. Torej, ljudi je treba doseči čustveno. In to lahko storimo samo tam, kjer ti državljani so. Tukaj imate prav. Zdaj pa najprej beseda podpredsednici Helgi Trübel občina. Najlepša hvala, gospa komisarka, za vaše predloge, ki ste jih podali v govoru. Moram reči, da zelo podpiram vaše konkretne predloge. Namreč menim, da je zelo pomembno, da imamo tudi komisarko za državljanstvo in za komunikacije. Namreč moramo spostaviti povezavo med velikimi odločitvami na ravni Evropske unije in na drugi strani, da razložimo ljudem na lokalni ravni, kaj to pomeni. Tudi znotraj našega odbora, naprimer mediji, filmi, medkulturni dialogi, izobraževanje in tako naprej. To so programi, ki se nanašajo na vsak dan naših državljanov. Zato moramo to tudi jasno predstaviti. Prav imate, da zato potrebujemo primerna sredstva in tukaj moram reči, da zaostajamo. Sama moram reči, da nisem zadovoljna s proračunom za kulturo in izobraževanje. Menim, da bi Evropska unija morala tukaj storiti precej več, predvsem v času gospodarske krize, več bi morali investirati, več sredstev vložiti v našo mladino, drugače ne bomo zmagali, eh, moramo dobiti ljudi na svojo stran. Seveda se zdaj približujemo novemu obdobju, finančnemu obdobju, zaradi tega moramo bolj ustrajati pri tem, da bi dobili primeren proračun na področju kulture. In še tretja zadeva, inštitucije, se pravi svet, parlament, komisija morajo sodelovati, moramo komunicirati, tako da ugotovimo, kakšni so skupni interesi inštitucij. Prihaja tudi do konflikta vlog, vseeno pa imamo skupne interese in eh, te interese moramo jasno začrtati, tako da prikažemo, kaj so skupni cilji Evropske unije eh, tudi napram celemu svetu. Se pravi, kakšne so naše odgovornosti na tem področju. Vseeno pa moram eh, tukaj priznati, da zatem, ko je ustavno sodišče presodilo o Lizbonski Eh, pogodbi, sicer ustavno sodišče v Nemčiji, menim, da je dožnost evropskih parlamentov, da jasno pokažejo, da je Evropa, Evropska unija tudi tema na njihovem dnevnem redu in morajo vzpostaviti stik eh, z državljani. In naprimer po zadnjem referendumu na Irskem je zelo jasno, da mora politična elita jasno povedati državljanov, zakaj moramo sodelovati. Se pravi, tukaj imamo Evropo z nacionalnimi demokracijami in tudi nadnacionalno demokracijo, zato je naloga politične elite eh, tako tukaj v Bruslju, kot tudi v državah članicah, da se zauzemajo za to. Torej, potrebujemo kombinacijo državljanov, držav članic, Eh, politikov, tako v nacionalnih parlamentih, kot eh, tudi tukaj v Evropski uniji oziroma evropskih inštitucijah. Menim, da je v preteklih letih v državah članicah eh, prišlo do nazadovanja političnega znanja na tej stopnji. Namreč ljudje še vedno ne razmišljajo, da je Evropska unija nekaj, kar nam je skupnega, za kar se moramo skupaj zauzemati. Zato menim, da je dobro, da imamo komisarko, ki je odgovorna za komunikacijo. Eh, to ne pomeni, da imamo tukaj propagando, ampak gre za to, da informiramo ljudi, da ljudi vključimo v procese odločanja in to ni samo propaganda. To je zelo pomembno, ni le del politične in je to tudi del politične debate. In želela bi še nekaj povdariti, da smo tudi mi, poslanci Evropskem parlamentu, nekakšni predstavniki evropske demokracije in evropskih državljanov. Zato moramo ustrajati na, dobrim, eh, na dobri povezavi oziroma na, dobri, eh, na dobrem sodelovanju z državljani. Tega ne smemo pozabiti, to je naša naloga, naša dožnost. Hvala. Hvala, gospod Badija. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Najprej bi se zahvalila komisarki Valstrom, da se nam je danes pridružila. Pogosto hodi na naše sestanke. moram pohvaliti njeno pobudo in se zauzeti za njo oziroma za vse pobude, ki jih je predstavila v svojem govoru. Želela bi pa samo nekaj pripomniti. Eh, se pravi, moramo se vsak dan ukvarjati z zadevami v sklopu Evropske unije. Eh, to moramo predstavljati vsak dan tudi v novicah eh, in predstavljati državljanom. Mislim, da tukaj nismo še dobro podkovani. Naprimer, če imamo. Eh, Naprimer, državljani imajo občutek določeni, pripadnosti določeni regiji, določeni državi, nimajo pa še občutek pripadnosti Evropski uniji. Uh, Eh, torej, to vprašanje je malce medlo, vseeno pa je za me nekakšen hobi. Menim, da bi morali delovati bolj na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, se pravi v medijih, predvsem pa na področju televizije namreč. Ti mediji so tisti, ki um, so v stalnem stiku z ljudmi. Uh, ljudje lahko um, sicer zvedo več o Evropski uniji tudi na internetu, tisti, ki se že nekaj spoznajo na to temo, določene skupine ljudi pa je težko doseči. Se pravi, bi lahko nekako stopili v stik na regionalni, lokalni ravni, da po časopisih in na televiziji govorijo več o tem. Ja, beklati. Ja, Hvala, gospa Mutlaki. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, za besedo in hvala komisarki, da ste danes prišli sem. Eh, podpiram vas pri tem, da bi vzpostavili bolj živahno razpravo na temo Evropske unije, tako da vključimo tudi državljane. Vseeno pa me skrbi, da določena dejanja temelijo tudi na domnevi, da bomo ratificirali Evropsko pogodbo. In zato me tukaj zanima, kaj ljudje na Irskem menijo glede tega, da se ne zmenimo za njihovo odločitev. Če želimo, da približamo ljudi, da jih približamo demokraciji, ki jo imamo tu v Evropski uniji, potem ni prav, da se ne zmenimo za njihovo mnenje oziroma za njihovo odločitve. Thank you. Mr. Hvala, gospod Vatim. Najlepša. Hvala lepa, tudi sam se opravičujem komisarki in se v celoti strinjam z vsem tem, kar je komisarka povedala. Strinjam pa se tudi z vašo skrbjo, z vašim pomislekom, namreč kako bomo lahko državljanom bolje razložili Evropo. Treba je upoštevati tisto, kar se je že zgodilo prej. V zadnjih letih je na evropskih volitvah udeležba državljanov v upadu. Vse je seveda odvisno od pristojnosti, ki jih ima Evropa, od moči, ki jo ima Evropa. Državljani se zavedajo obstoja evropskih institucij, če le te storijo nekaj kar spremeni njihov vsak dan. Številne družine pošiljajo svoje otroke študirati v Španijo, naprimer, in ugotovile so, da je prišlo do sprememb. Potem smo imeli spremembo valute. V Italiji je zaradi uvedbe evra prišlo do podvojitve cen, kar res ni bilo nekaj dobrega. Ampak tisto, kar je pomembno, je, da parlament nima dovolj pristojnosti. Upam, da bo Lizbonska pogodba stopila v veljavo. Ko se pogovarjamo z voljivci, jim naštevamo različne teme in nas vprašajo, kaj pa Evropa počne na tem področju. Evropa na številnih področjih ne ukrepa ne zato, ker ne bi želela, ampak zato, ker nima pristojnosti. Sam sem predsednici tudi napisal pismo, v katerem sem zapisal, kakšne težave imamo v Italiji s svobodo tiska. Seveda ne morem pričakovati od Evrope, da se bo omešala in rekla, Italijo bomo kaznovali, zato ker tam ni svobode tiska. Ampak Evropa bi lahko služila kot neke vrste območje za posredovanje nadaljih informacij. Seveda pa je vse odvisno od pristojnosti, ki jih bo Evropa imela. Mi kot odbor za kulturo bi lahko storili več na tem področju. Težko je širiti politično propagando samo preko institucij. Naprimer, po drugi svetovni vojni so vsi imeli radi Evropo, zato ker je Evropa sprejela vse težke odločitve. Takrat so vsi podpirali komisijo in Evropsko skupnost za premoknjeklo no, in tako naprej. Takrat se je sprejemala politika, s katero naj bi prišli pretekle razkole. Danes eh, državljani Evrope nimajo tako zelo radi. Seveda imajo evropske institucije določeno vrednost, ampak vprašanje je, kaj te evropske institucije spreminjajo. Mislim, da bi se morale evropske institucije bolj ukvarjati s tistimi vprašanji, ki državljane zanimajo, naprimer socialna varnost, davčna politika, socialno zavarovanje in tako naprej. Ampak Evropa tu ni dovolj aktivna. Na to sem vas želel spomniti samo zato, ker sem na vsa ta vprašanja pomislil, ko ste podali svoj vodni govor. Hvala. Arvoisa rouva puheenjohtaja, hyvä komissaari. Najlepša hvala, gospa komisarka. Z velikim zanimanjem sem poslušal vaš goro, govor, namreč cenim demokracijo na švedskem. In sicer v letu 2003 smo imeli zelo dobro prakso glede evra. Ljudje so glasovali proti evru, čeprav so politične stranke in politična elita menili, da je to zelo dobra zamisel. Torej, dejansko smo prisilili švedske ljudi, eh, švede, da zopet glasujejo eh, pri, na temo evra kar je tudi del demokracije, ampak naprimer druge države so glasovale proti eh, evropski pogodbi oziroma so izglasovali manjše, da želijo manjše spremembe glede evropske pogodbe in naprimer Irska bo morala zopet glasovati na to temo. To ni um, iz, uh, dobra demokracija. Morali bi potegniti poduke z primera Švedske. Švedska sicer ima trenutno prednosti glede svojega statusa, glede svoje valute v primerjavi z evrom, ampak ko naprimer vzamemo vaš govor uh, in povezujete demokracijo z drugimi vrednotami, uh, naprimer komunikacijo, eh, potem moram reči, da je zelo pomembno, da imamo komunikacijo, da imamo razpravo z državljani, ki bi povečala komunikacijo. Naprimer na finskem so zelo popularne razprave, kjer um, imamo ljudi na nasprotnih straneh. Tudi naprimer na televiziji predstavijo razprave, v, ima, v katerih potem razpravljajo o dveh različnih mnenjih ampak eh, moram reči, da tukaj ni kaj dosti tolerantnosti na tem področju. Hvala. Hvala lepa, gospod Kosto. Eh, eh. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi sama bi se rada zahvalila gospe Valstrom za podano predstavitev. Bila je zelo jasna, zelo zanimiva in kreativna. Mislim, da so ostali kolegi že omenili nekatera vprašanja, kljub temu jih bom nekaj še enkrat povzela. Seveda lahko računate na podporo našega odbora, ko bo šlo za spodbujanje tistih ciljev, ki ste jih sami omenili, predvsem vzpostavitev večjega dialoga z državljani. Predvsem se mi zdi dobra zamisel, da se uradniki vračajo nazaj v šole in govorijo o Evropi, treba je storiti več na področju medijev, prav tako je treba zagotoviti boljši način komuniciranja, govoriti je treba tudi o vsakodnevnem življenju posameznikov. Rešiti je treba tudi nekatera politična vprašanja, na katera je res nujno odgovoriti. Strinjam se s tem, kar je rekel gospod Vatimo. To je politična tema, ki jo bo treba obravnavati. Lizbonska pogodba je bila izvrsten zgled na področju političnega komuniciranja. Evropski državljani bi morali več vedeti o Evropi. Najprej moram omeniti nekaj, kar me je pozitivno presenetilo. Namreč kako se je to področje spreminjalo. Na začetku je šlo za komuniciranje med institucijami, ampak bistvo komuniciranja je, da državljane obvestimo o njihovih pravicah in njihovih dožnostih. Zdi se mi, da je vaš predlog v zvezi s tem dober. Rekli ste, da bi morali zagotoviti večjo povezanost, da bi tudi državljanstvo in komuniciranje v naslednjem sklicu komisije morali bolj povezati med seboj. V zgodovini komuniciranja v Evropi teh tem nismo obravnavali na tak način. Res je, da mora Evropa komunicirati, vendar mora tudi državljan vedeti, kaj Evropa počne, kako lahko vpliva na njegov vsak dan. Vedeti mora več o evropskem prostoru, o evropskih vrednotah in tako naprej. Potem pa še ena pripomba. Pogosto slišimo, da. Evropa ni učinkovita, da se o Evropi sliši samo, ko gre kaj narobe. Zato, ko govorimo o Evropi, bi se morali zavedati tudi, kakšno ceno bi morali plačati, če Evrope ne bi bilo. Ukvarjamo se z različnimi težavami tudi znotraj našega odbora, ampak mislim, da smo vsi pripravljeni vzpostaviti dialog s številnimi akterji na referendumih, pa tudi ob drugih prilikah smo videli, da obstaja odpor do Evrope, tudi v tistih državah, ki so imeli največ koristi od Evrope. Treba pa je državljanom jasno povedati, kako visoko ceno bi morali plačati, če Evrope ne bi bilo. Bo pa treba odgovoriti tudi na zelo specifična vprašanja. Strinjam se s tem, kar ste rekli v zvezi z novimi generacijami. Res je treba računati na njih. Strinjam se s tem, da je proračun, ki ga ima komisija na voljo, za to področje premajhen, potrebujemo pa po mojem mnenju tudi več programov za mlade. Ti programi so premalo financirani in če želimo več storiti tudi na področju državljanstva, bomo morali zagotoviti več sredstev mislim, da bi se morali pogovoriti tudi z ostalimi v Evropi, da bi se morali mladi pogovarjati med seboj, da bi se morali izmenjati izkušnje, da bi bilo treba vzpostaviti stike med posameznimi šolami. To trenutno manjka na področju komuniciranja. Sami ste omenili omrežja, tako radijska kot televizijska omrežja, da bi ta omrežja tudi na lokalni ravni morala odigrati večjo vlogo. Lokalne radijske in televizijske postaje igrajo ključno vlogo, zato me zanima, kako komisija spodbuja sodelovanje teh lokalnih mrež pri komuniciranju. Ali bi lahko tudi te postaje imele kakšne koristi od naše politike komuniciranja? Hvala. Äh, Imam še pet imen na seznamu, zato zdaj dam besedo kar gospe komisarki, ker ne bom mogla slediti vsem vprašanjem. Gospa komisarka, izvolite. Äh, Najlepša hvala za vaše pripombe in tudi za vprašanja. Poskušala bom na kratko odgovoriti na vsa ta vprašanja. Najprej bi želela omeniti partnerstva kot eh, konkretno orodje, se pravi, ta partnerstva bi vzpostavili v vseh državah eh, članicah in tu se moramo dogovoriti, naprimer, kaj bi bilo najbolje, da počnemo v Nemčiji ali na švedskem in tako naprej, se pravi, kako bi lahko sodelovali, da bi državljanom podajali informacije, da bi se posvetovali z njimi in tako naprej. Uh, Eh, prioritete v državah članicah se seveda razlikujejo. Naprimer, v eni državi članici želimo povdariti učitelje, naprimer eh, jim ponuditi usposabljanje in eh, sodelovanje. V drugi državi članici bi se morda želeli usredotočiti na mladino z drugimi ukrepi. Torej, to je zelo dobro praktično orodje. Eh, prav tako je naš namen, da vzpostavimo boljše sodelovanje, tesnejše sodelovanje z nacionalnimi parlamenti, eh, tako da pošiljamo svoje predloge tudi nacionalnim parlamentom. Imamo na stotine in stotine obiskov nacionalnih parlamentov v komisiji. Za zdaj še ne vidimo popolnih učinkov te metode, ampak eh, to bomo kmalo videli. Namreč zdi se mi, da je to dobra metoda, da se vključimo v vsakodnevno nacionalno debato, eh, tako v parlamentu kot eh, političnih strankah, kot tudi v demokratični kulturi držav članic. Menim, da je to velik uspeh in če bomo potrdili Lizbonsko pogodbo, potem bomo imeli tudi eh, boljšo ulogo za nacionalne parlamente, dobili bodo močnejšo ulogo in eh, tako bodo lahko eh, bolj sodelovali. Zato bi se vam na tem mestu rada zahvalila za vašo podporo in za priznanje. Kar nekaj vas je postavilo vprašanja glede televizije in mrež. In tukaj moram povdariti, da smo že vključili audiovizualno strategijo, se pravi ta strategija zajema vse te televizijske mreže. Ni Evropska unija tista, ki mora zagotavljati no-, novice. E, novice pišejo novinari. Moramo pa vzpostaviti komunikacijo, tako da bomo lahko komunicirali čez meje, čezmejno. Eh, seveda je tukaj zelo veliko dela tudi ehm, s prevajanjem, s potovanjem in tako naprej, ampak že napredujemo. Imamo naprimer radijsko mrežo, eh, lahko pač poslušate tako v Belgiji in tudi v posameznih državah članicah. Prav tako imamo mrežo digitalnih novic, Eh, tam najdete najbolj zanimive članke na temo EU zadev. Eh, prav tako želimo oblikovati televizijsko mrežo. 200 televizijskih postaj se zanima za to mrežo, želijo več poročati o zadevah Evropske unije. Prav tako imamo tudi Europe by Satellite. Eh, to je um, to so posnetki v predvajanje v živo in eh, je dejansko gradivo, ki ga lahko potem uporabijo posamezne televizijske postaje v svojih novicah in to tudi počno. Imamo pa osnovo oziroma nekakšno podlago za grajenje te televizijske mreže in imamo na tem področju tudi pogodbo, kar je nujno potrebno za takšno sodelovanje. Euronews je tudi neodvisen televizijski kanal in sicer eh, do njega imajo dostop tudi drugi, druge televizijske mreže. Eh, tukaj imamo z njimi eh, storitveno pogodbo, vseeno pa lahko sodelujo tudi z drugimi. Ta pogodba bo se kmalo iztekla, zato bomo morali začeti z novimi razpravami, kako nadaljevati. Torej, to je zamisel za vsem tem, eh, hkrati pa želimo uporabljati internet. Namreč predvsem mladina oziroma mladi ljudje uporabljajo internet poleg televizije in radija. Torej, torej to, eh, to so tiste stvari, na katere se osredotočamo v preteklih leti. Eh, kaj pa Irci? Irci bodo lahko na novo odločali nove, na novem referendumu zakaj je vlada pred, predlagala, da bi imeli še en referendum, zakaj je bila to tako pereča tema v celotni Evropski uniji. Seveda smo želelo, želeli upoštevati njihovo mnenje, ampak želeli smo tudi izvedeti, kakšni so razlogi za to odločitvijo, ali bi lahko kakorkoli spremenili razloge za to. In točno to smo počeli. Se pravi, glavna, glavne, glavna vprašanja Ircev smo upoštevali, o tem smo se pogajali tudi z vsemi vodjami eh, in zato želimo še enkrat eh, eh, referendum, se pravi, če smo uredili vse probleme, ki so jih Irci imeli, ali bi lahko potem sprejeli takšno spremenjeno pogodbo. Namreč O tem so že odločale druge države članice in so naprimer te spremembe tudi sprejeli. 25 držav članic ima, je že ratificiralo pogodbo ali potem ni pomembno tudi to, da tudi njihovo mnenje upoštevamo in da poskušamo najti nekakšno osnovo, na, kat, na podlagi kateri potem lahko skupaj delali. Namreč eh, smisel vsega tega je, da Evropska unija postane bolj demokratična, bolj učinkovita in da se je bolj pripravljena soočati z izzivi sodobnega sveta. Ne želimo v to vključevati samo polovico članov eh, oziroma polovico držav članic. Eh, torej na ta način tudi spoštujemo uh, Eh, demokracijo oziroma gre za proces, da prisluhnemo državam članicam. Seveda se eh, ne gre za to, da se ne zmenimo za njihova vprašanja, za njihove težave. Prisluhnili smo jim in poskušali smo popraviti stvari, ki so jih motile. Uh, ampak v interesu celotne Evropske unije je, da dobimo pogodbo, ki je bolj enostavna, bolj demokratična, bolj odprta in bolj učinkovita, tako da lahko na podlagi nje Eh, sprejemamo odločitve. Gre tudi za soočanje z gospodarsko krizo, s podnebnimi spremembami, zagotavljanjem energetske varnosti, kaj bomo storili na področju eh, priseljevanja in eh, no, kako bomo reševali te probleme kako bomo skupaj reševali probleme tudi za Irce, ampak Irci so tisti, ki se morajo zdaj odločiti, zato bodo 2. oktobra imeli referendum. Seveda moramo rezultat tega referenduma upoštevati in spoštovati, ampak eh, tukaj si moramo postaviti vprašanje, kakšni so razlogi za to, ali lahko eh, te probleme kakorkoli rešimo. Zato potrebujemo še en referendum. Gospod Votimo, kaj Evropska unija pravi o svobodi novinarjev? Seveda je Evropska unija eh, tudi že eh, potrdila, da, je, da se je treba zauzemati za neodvisnost medijev in eh, to je eden od ena od osnov našega dela, temeljni kamen za gradnjo moderne Evrope. In eh, kar nekaj nas je, ki želimo odigrati pomembno ulogo tudi na tem področju. Strinjam se z vami, da potrebujemo živahno razpravo, gre za politično kontroverznost eh, in to je tudi zelo pomemben del našega dela. Lahko pogledate na, našem, na mojem blogu, da dopuščamo tudi zelo ekstremne poglede in eh, raje grem tudi na javne sestanke, kjer se srečam tudi s tistimi, ki so proti kakšnemu predlogu in menim, da je zelo pomembno, da zagotovimo živahno razpravo. To je tradicija v nordijskih državah, ampak eh, je razširjena vse po vsod. Mislim, da ne želimo utišati ljudi, ampak jih povabimo k temu, da izrazijo svoja mnenja, pa naj bodo proti ali za. Preberite si italijanski kratko dnevno časopise, pa boste videli, kako se kregajo. Če se ne bo pil. Uh, Menim, da novinari pogosto rečejo, da je eh, dolgočasno to, kar se dogaja v Evropski uniji. Zelo težko je pojasniti zaradi kompleksnosti evropskih eh, inštitucij institucije komunicirajo v 23 evropskih jezikih, tukaj imamo veliko konfliktov in tako naprej. Se pravi, vse to govori proti temu, da bi lahko zagotovili zanimive novice. Torej, vi se pravzaprav ukvarjate zakonodajo ta, in to se ne pojavi v časopisih na prvi strani oziroma ni nekega hudega čustvenega odziva. Istočasno pa se ukvarjate zadevami, ki vplivajo na vse državljane Evropske unije. Zato želimo pojasniti, kaj se tu dogaja, se pravi pojasniti eh, te informacije. Eh, zato tudi imamo brošure, ki. Poskušajo, s katerimi poskušamo pojasniti, kaj se dogaja v evropskih institucijah. Ampak tu se pojavlja vprašanje, ali je to propaganda. Uh, Eh, propagando razum, razumemo narobe. Naprimer, navezuje se na eh, nekdanjo Sovjetsko zvezo in tako naprej, povzroča negativne konotacije. Propaganda, če razumem prav, je, eh, da nadziramo medije in nadziramo izobraževanje, ampak ne počnemo ne eno, ne drugo. Naši mediji so neodvisni in zelo pogosto nas tudi kritizirajo vidim več primerov kritike kot pa hvaljenja komisije in naših dejanj in nikakor ne nadziramo izobraževalnih sistemov v državah članicah. Države članice so tukaj zelo neodvisne in to neodvisnost tudi močno varujejo. Ampak glavna kritika tukaj je, da smo dolgočasni, namreč uh, Mi sprejemamo zakonodajo in izvajamo zakonodajo. Torej, to je glavna kritika. Ne gre pa tukaj za propagando. Ljudje v Evropi ne bi sprejeli propagande, zato moramo zagotoviti, da gre za državljane, eh, ki, so, ki imajo glavno vlogo. Državljani imajo pravico, da povejo svoje mnenje in da tudi kritizirajo, če želijo. Torej, to moramo zagotoviti. Hvala. Uh, Najlepša hvala. Še sedem se vas je javilo k besedi. Prosim, bodite kratki. Dve minuti. Gospod Martin. Ja, na tem si fa. Kaj prej niste nikomu omejili časa? Bi zdaj izkoristil priložnost, da tudi sam nekaj povem kot zauzet eh, proevropejec, gospa Valström. Sem v zadnjih letih sodil med vaše goreče nasprotnike. Sicer zelo cenim vašo angažiranost, vašo zauzetost. In tisti, ki me Eh, podpirajo, vedo, zakaj sem se odločil, da se ukvarjam zadevami odbora za kulturo. In sicer zato, ker sem pripričan, da veliko bistvenih zadev ni bilo rešenih. Če si pogledamo ankete, in si pogledamo, kakšni so odgovori glede enotnosti Evrope, povezanosti v Evropi, kjer jaz in nekateri drugi vidimo pomenkljivosti, po drugi strani pa vidimo pozitivno poročila in izločevanje kritikov. Pripričan sem, da če hočemo biti uspešni, potrebujem ne G2, ampak G3, tudi Evropsko unijo treba vključiti, ne samo ZDA in Kitajsko. In mislim, da za to da v to vlagamo premalo denarja in tudi dela. Vidim, da imate zelo dobre zamisli, ki prihajajo tudi iz tega odbora. Ampak govorili ste, da se je volilna udeležba povečala predvsem v tistih državah, kjer je prihajalo do politične diskusije in kjer so bile le v ospredju evropske teme. To velja za mojo državo. Pri nas se je volilna odrežba povečala za 6 odstotkov, po drugo pa je šla precej dol. Vendar pa ne drži, kar ste dejali in sicer, da so resnično živahne razprave spodbujale evropske institucije. Lahko bi vam navedel nešteto primerov, kjer evropske institucije pritiska na to, da kritični glasovi niso slišani kjer kritike in nasprotnike, radikalce, ki so dejansko nevarni, enotijo in jih imajo vse za nasprotnike. Frankfurter Allgemeine Zeitung je lani jeseni objavila, da Evropska unija kupuje novinarska poročila in tam piše, da Evropska unija plačuje za pozitivna poročila. Mislim, da ste na svojem področju dela naredili kar nekaj napak. Lahko vam pokazam seznam novinarjev, ki, na kateri so pritiskali, da bi povdarjali pozitivno. In tam se je po, v tej zvezi se je pojavila beseda, ki jo nočete slišati. Močno upam, da bo vaš eh, naslednik ali vaša naslednica zadevo reševala bolj široko. Nočem vas eh, kritizirati, kar dobro vas poznam in vem, kako ste diferencirali pri kritikih in eh, dejanskih eh, sovražnikih Evrope, vendar je prihajalo do polarizacije. Ali si za, ali pa si proti, potem si radikalec in ne vem kaj vse. Tako da je premalo prostora za resnično konstruktivno kritiko. In še zadnji stavek, kar bi bilo nujno treba spremeniti, reformirati, je nastop na internetu skoraj vseh evropskih institucij. ker ne deluje sporočilo, kako lahko kdo sodeluje pri kateri temi. Tukaj bi bilo zadeve treba še popraviti. Vsi namreč zastopamo skupni cilj, tako vi kot tudi jaz. Gospa predsedujoča govori brez mikrofona, kot večkrat. Želela sem samo povedati, da imamo tudi novinarje, ki jih plačujejo za propagando proti Evropski uniji. To sem želela samo omeniti. Gospod Lokigard, podpredsednik. Jaz sem nov medlem, to je øh, prvič, da slišim sem vam prisluhnil, gospa Valstrom, v tem odboru. Moram reči, da sem navdušen nad vašo predanostjo in tudi rezultati, ki ste jih dosegli. Rezultati so v skladu z skandinavsko tradicijo, vse kot jo jaz poznam in kot nekdani novinar. Torej, uh, ne bom razlagal, kaj menim o situaciji, vam bom raje postavil nekaj vprašanj. Govorili ste o volitvah Evropske unije. Imamo kakšne raziskave o pobudah, ki smo jih izvajali in kako delujejo. Uh, bilo bi dobro, da vidimo, kaj se dejansko dogaja. Mislim, da tukaj nimamo še dovolj znanja, dovolj podatkov. Veliko zadev, ki jih slišim tukaj, temeljijo na splošnem mnenju, političnem mnenju oziroma domnevah. Potrebujemo pa empirične podatke o vseh teh eh, um, pobudah, ali to dejansko deluje potem na ravni naših prebivalcev. Potem smo govorili tudi o skupnem evropskem prostoru. Tukaj imamo veliko tehnologije, veliko pobud, ki jih sprejemamo, potrebujemo vse to, potrebujemo moda, moderne medije, televizijo in tako naprej. Zanima pa me, kako bi lahko oblikovali evropsko javnost se pravi, ne gre samo za besede, ampak za dejanja. Dejanja so tista, ki štejejo. Je cilj komisije, da oblikuje nekakšno oziroma doseže evropsko javnost, kakšna bi bila ta evropska javnost, eh, kakšne so tukaj pobude, mnenja, eh, kaj je potrebno, da bi to tudi dosegli. Se pravi, ne gre samo za televizijske postaje, ampak za skupne interese. Nekateri so že omenili te skupne interese, morda bi potrebovali skupne cilje, kaj želimo doseči skozi politiko, morda bi morali tudi glasovati. Eh, komisarji in predsedojoči različnih odborov bi naprimer lahko skušali oblikovati eh, dejavnosti za vključitev vseh teh ljudi. Hvala. Hvala za besedo, gospa predsednica. Spoštovana gospa komisarka, tudi jaz vam zahvaljujem za eh, dobro poročilo, skrbno sem ga poslušal in me veseli, da ste izrazili skrb za morda premalo evropske dimenzije v zavesti naših državljanov. vendar se ne strinjam s trditvijo ki je bila prej izrečena da je po drugi svetovni vojni bila evropska zavest močnejša kot je danes. to zagotovo ne drži. jaz mislim da se tako evropska zavest kakor tudi globalna zavest ali pa globalna kultura v ljudeh naši državljani vedno bolj krepita. ampak so pa razlike. razlike so če primerjamo zahodno evropo in pa nove članice evropske unije in pokazatelj za te razlike so zagotovo zadnje volitve oziroma udeležba na zadnjih evropskih volitvah. sam prihajam iz slovenije in tudi nekatere druge nove članice imajo izjemno nizko volilno udeležbo. v sloveniji smo v tem času zadnjih pet let predsedovali evropski uniji imeli komisarja eh, poslance pa se bistveno ni premaknila zadeva udeležba. torej eh, pa tudi v drugih eh, novih članicah je udeležba bila zelo nizka. torej sprašujem ali je mogoče pripraviti kakšno posebno strategijo za te države kjer eh, je očitno ta dimenzija istovetenje identiteta z evropsko unijo še prenizka. res je kot pravite ne moremo poseči v izobraževalne sisteme in pregledati kako kurikuli kako so kurikuli sestavljeni ali je evropska dimenzija dovolj prisotna ali ne ampak mi moramo pa spodbujati to ne moremo posegati v medijsko svobodo na ravni Eh, članic evropske unije lahko pa spodbujamo evropske dimenzije in podobno in to tudi moramo zato smo tukaj in zato smo tudi plačani. skratka rad bi povedal da je potrebno na en mehek način soft način prepričati evropske državljane da istovetenje z nacijo z narodom z domovino ni v nasprotju z istovetenjem z evropo ali pa z globalno ravnijo da podobno kot z ljubeznijo jaz lahko ljubim slovenijo in evropsko unijo ni konstanta se ne izključuje se ne deli to je potrebno kako to narediti je seveda velik problem to imamo vsi skupaj isti problem predvsem pa je potrebno povedati da je evropska unija ali pa evropa tudi kulturna identiteta entiteta kulturna entiteta ne zgolj neka struktura ki ima neko moč in pa denar in ki jo eh, ki jo velja za to izkoristiti ja,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 uporabljati bolj enostaven jezik, sploh eh, ko gre za predstavitev vitikov, ki so zelo pomembni za državljane. Gre namreč eh, za komunikacijo. Sporočila bi morala biti bolj eh, preprosto zapisana za državljane in na to bi vas tudi opozoril v teh mrežah, v televizijskih ali radijskih, je treba upoštevati tudi lokalne in regionalne postaje, ki imajo velik vpliv na državljane. Tako da bi upoštevanje te decentralne strukture prispevalo k transparentnosti in učinkovitosti podajne sporočile Evropske unije. In drugič, omenili ste posebno odvisnost, o tem nimamo nekih eh, konkretnih informacij oziroma znanja o tem, kako bi lahko ocenjevali učinkovitost eh, internetne komunikacije, kako je internet plival na volilno odeležbo. Vsaka država ima svoje posebnosti, ampak pri naslednjih parlamentarnih eh, volitvah bi lahko mogoče državljani Evropske unije dobili možnost eh, glasovanja preko interneta, torej elektronskega glasovanja. Tukaj bi omenil nekaj pomembnih eh, skupin. Tukaj gre za invalide, naprimer, in pa tudi za udeležbo mladih eh, do starosti 25 let. To je skupina, kjer je bila volilna udeležba najnižja rešitve v stilu. Časovne omejitve lahko pre, pomenijo korist za posamezne države. V naši državi je naš predsednik vložil veto, čeprav je bila vlada za. In mislim, da bi morali imeti vsi državljani na naslednjih volitvah to pravico brez rešitve na evropski ravni v državah članicah. Eh, ne moremo eh, zagotoviti enotnega izvajanja zato, da bi rad povdali, da bi morali na naši ravni to urediti. Thank you, uh, Madam Chair. Thank you, uh, Commissioner. Hvala, gospa predsednica, hvala, gospa komisarka. Čestitam vam za to navdušenje, ki ga izražate in hvala lepa tudi za uvodno izjavo. Sama vam lahko povem, da prihajam iz države, kjer upravljanje teh nalog ni enostavno. Evropske volitve smo že vsi dali skozi, tudi drugi člani odbora so že povedali, da evropske volitve niso bile vedno razlog za zadovoljstvo. Vprašanje volilne udeležbe je bilo danes večkrat omenjeno in volilna udeležba je, vključno, je očitno ključna. Evropski parlament naj bi bil demokratična institucija, ampak če je volilna udeležba nizka, če toliko ljudi ne glasuje za nas, ki smo predstavniki v Evropskem parlamentu, potem se zmanjšuje tudi naša verodostojnost, kar pomeni, da je v interesu vseh nas, da se to reši. Presenečena sem bila, da je v enajstih državah volilna udeležba bila celo višja. Me prav zanima, katere so te države. Rekli ste tudi, da ko so predvolilne kampanje bile utemeljene na evropskih temah, je bila volilna udeležba višja. Ta tema me res zanima, zato ker ta trditev gre pravzaprav ravno v nasprotno smer kot gre splošno mnenje v zvezi s tem. Zdi se, da ljudje glasujejo za evropske teme in ne ravno obratno, kot pogosto slišimo. Zato me zanima, kakšne informacije imate v zvezi s tem. Eden izmed prejšnjih govornikov je že omenjal študije o ravnanju voljivcev. Morda bi lahko naredili kaj več na tem področju. Namreč s pomočjo študij bi lahko bolje komunicirali. In komuniciranje je res nekaj, kar je vredno storiti. Hvala. Eh, Mr. Takula. Gospod Takula. Kedoksija, rovo, puhejote. Gospa predsedujoča, najprej naj se zahvalim komisarki Valstrom. za delo, ki ga je upravila v zadnjih petih letih eh, v vlogi komisarke. In če ne boste nadaljevali s svojim delom, se zahvaljujem za to, kar ste doslej že storili. Danes ste govorili o spoštovanju raznolikosti in različnosti, kako je treba spoštovati uh, različna mnenja, debato, se nimamo samo prav in narobe, ampak eh, Evropo zaznamujejo tudi različna mnenja. Tudi znotraj Evropskega parlamenta je tako. Tudi v Evropskem parlamentu včasih poskušamo izločiti drugače misleče, poskušamo jih marginalizirati. In eh, to je težava, kot je gospa Trebl povedala, smo neke vrste ambasadorji Evrope, zato bi morali spoštovati tudi mnenje drugače mislečih. Nekoliko me žalosti, da se to ne dogaja tudi v Evropskem parlamentu. To so pokazali tudi volitve. Ljudje so bili zafrustrirani, in eh, sploh niso dali svojega glasu, ker se ne počutijo slišane. Zato potrebujemo več debate, več izmenjave mnen. Poleg tega pa ste v svojem odgovoru glede Irske. Ali nekaj, kar eh, me je ponovno spomnilo na to. Kaka je obravnava Irske? Vprašanje je, kako prepričati Švede, da se pridružijo evro, to je za nas eh, Fince pomembno. Gospa Ferhajn in gospod eh, Heni sta še zadnja. Hvala lepa, gospa komisarka Wallström. Hvala, da ste podali tako zanimiv govor, zelo raznolik. Eh, ki je pokazal, koliko pobud ste že sprožili v Evropi, zato da bi približali Evropo državljanov, da bi pokazali, kaj počnemo v Evropi in kakšne so prednosti za naše državljane. Sama prihajam iz menjega območja na meji z Belgijo in na Nizozemsko. Pri nas je evropsko življenje samoumevno, mogoče preveč samoumevno kajti v zadnjih eh, letih, mesecih eh, sem vedno znova ugotavljala, da ljudje to, kar je Evropa dobrega prinesla, jemljajo kot nekaj samoomevno, ampak eh, da ni neke evropske identitete, evropske zavesti. Evropo ljudje jemljajo kot birokracijo, predpise, kot nekaj negativnega. To se vedno znova pojavlja v medijih. In mogoče takšno sporočilo dajemo tudi sami, zaradi tega, ker se ne trudimo v drugih smerih ali ne dovolj. Zato se sprašujem, kako bi lahko to sliko, ki jo mediji vedno znova slikajo, spremeniti, kjer se omenjajo samo predpisi, spremenje zakonodaje, birokracija in tako naprej. Kako bi lahko zadevo predstavili v takšni obliki, da bi ljudje videli, kaj imajo državljani konkretno od eh, tega. Če tega ne storimo, potem bo videti samo kritiko Evrope in pozitivne zadeve, ki jih prinaša Evropska unija, pa so nekaj samoumevnega in kot samoumevne se tudi ugrajujejo v naša življenja. Zato moramo pri našem eh, odnosu z javnostmi tudi poskrbeti za to, da vedno znova predstavljamo pozitivne strani, ki jih prinaša Evropska unija. Mislim, da tukaj nismo storili dovolj. Um, Gospa predsednica, hvala lepa za vaše predsedovanje. Doslej všeč mi je vaš stil. Zahvaljujem pa se komisarki za njeno predstavitev. Ja, prihajam iz Irske, govorili ste o Irski in o Evropski pogodbi, o Lizbonski pogodbi. Neuspeh eh, Lizbonske pogodbe je bil rezultat eh, slabe komunikacije, kajti jamstva ki smo jih eh, dobili, smo jih dobili na zadeve, ki niso bile v pogodbi. Ljudje pravijo, da je to že bilo v pogodbi, vendar ni res pri obrambi, pri davkih in podobno. Vse to naj bi bilo v pogodbi, vendar zadeva ni bila dobro sporočena in zato tudi nisem glasoval to se je zdaj popravilo in eh, v oktobru bomo izglasovali Lizbonsko pogodbo. In kar se bo s tem spremenilo, je, da bo Evropska eh, unija in Evropski parlament dobil večje eh, kompetence. Glasovali smo tudi o več proračuna za šport in če bomo imeli večje pristojnosti na področju športa, potem bomo lahko Evropo tudi bolj približali ljudem. A ima komisija? kakšno strategijo, da izkoristi večjo vključenost v eh, področju športa. Tukaj lahko odigramo zelo pomembno vlogo. Hvala lepa. Eh, eh, Kot članica odbora bi še sama povedala stavek ali dva. Nekdo izmed vati je rekel, da bi bilo pomembno, da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 Evropske unije. In to bomo posredovali eh, televizijskim postajam. En, dva primera za to. S tem bo lahko državljan dobil pogled in razmislil, kaj bi pa res bilo, če ne bi bilo Evrope. O tem državljani ne razmišljajo. Pravzaprav smo eh, mi žrtve našega uspeha. Vse, kar smo dosegli, smo pač dosegli. In o tem ne razmišljamo več, eh, kot je povedala gospa Hajnes sploh ne vidimo, kako dobro je vse, kar smo dosegli. Samo če tega ne bi bilo, bi mogoče se bolj zavedli tega, kar smo že dosegli. To je moj predlog. In zdaj prosim komisarko, da odgovori na vprašanja kolegov. For, for nice, uh... Hvala lepa. Še enkrat za besede priznanja in pohval, pa tudi. Uh, Hvala za zanimiva vprašanja. Mogoče bi podala komentar o nekaj teh splošnih zadevah. Kako oblikujete evropsko sfero? To je vprašal podpredsednik vašega odbora. Mislim, da so potrebni tri elementi, če želimo vzpostaviti evropsko javno sfero. To je pomembno, ker se odločitve sprejmejo že na drugi ravni. Na evropski ravni že sprejemamo odločitve. In zato moramo polniti te povezave med različnimi ravni. Potrebujemo več evropske politične kulture, kar pomeni, da bi morale politične stranke evropske zadeve vključiti v svoje dnevne razprave. Kar pomeni, da morajo imeti svoje programe, evropske programe za evropske zadeve. To mora biti čisto naravna sestavina politika vsake politične stranke. Potrebujemo več medijske kulture Evropske unije, kar pomeni, da moramo ugotoviti, kako lahko vodimo razpravo o novi pogodbi v Italiji, na Finskem ali v Sloveniji. Kje bi lahko to naredili? Kako bi lahko to naredili? Ker vemo, da poročila niso vedno najboljša. Torej moramo najti poti, da spostavimo bolj evropsko medijsko kulturo. In to seveda vključuje tudi spodbujanje novinarjev k temu, da se naučijo več o Evropski uniji. Pogosto se pritožujejo, da je težko razumeti, kaj se dogaja v evropskih inštitucijah. Še teže pa o tem poročati. Čeprav imamo službo, ki pomaga eh, nuditi usposabljanje za eh, poklicne novinarje na tem področju. Na vsak način pa zaupam v njihovo nepristransko, s tem mislim, da tudi ne jemljajo denarja, ampak eh, so usposobljeni novinarji in eh, ustrezno tudi poročajo. Seveda pa moramo razmisliti tudi, ali bi lahko z vzpostavitvijo teh eh, omrežij preko interneta in po, na, po drugih kanalih spostavili več razprave o evropskih temah. Tretji element pa je mesto srečanja za evropske državljane. Zato imamo tudi naše predstavniške urade te evropske hiše v posameznih eh, državah. Te evropske hiše bi morali odpreti za ljudi, ne sme biti to samo skladišče nekih eh, brošur. Tam moramo organizirati kakšne razstave, lahko organiziramo tudi koncerte, uh, naj bo to mesto, kjer lahko ljudje aktivno razpravljajo o evropskih temah. Tukaj smo veliko storili in si želimo večjo decentralizacijo komunikacije. Ne moremo vsega početi iz Bruslja, moramo iti na lokalno raven in omogočiti ta mesta za razpravo. To smo že začeli, ampak treba je nadaljevati sem rekel, da je vse popolno, Hans Peter Martin? Ne, nikakor ne. Imamo 27 držav članic. Z vsemi državljani, z vsemi uradniki, z vsemi institucijami seveda delamo napake. In prav gotovo boste našli kakšne primere slabe prakse in tudi izvajanja pritiska, ampak mislim, da je zadeva dvostranka e vidimo tudi hude kritike, ki grejo čez eh, me dobrega okusa. Seveda smo daleč od popolnosti, ampak pristop je pravi. In po mojem imajo državljani pravico vedeti, imajo pravico do informacij in pravico, da izrazijo svoje mnenje. Tega seveda vsi ne marajo, tega se zavedam. Seveda so države članice, pa tudi člani nacionalnih vlad, ki menijo, da je to pravica samo nacionalnih vlad in da bi morali evropske institucije utihniti, da ne bi smeli neposredno komunicirati z državljani. Mislim, da je to popolnoma neprofesionalno in zastarilo to smo že presegli državljani, želijo biti seznanjeni z našimi predlogi in danes so lahko seznanjeni s tem, zato ker lahko zadeve objavimo na internetu. Se smo že zdavnaj uh, presegli nacional, nacionalnih uh, informacij, imamo seveda demonstracije na evropski ravni delujemo bistveno bolj čezmejno in tukaj moramo nadaljevati z našimi prizadevanji in vi, kot eh, člani tega parlamentarnega odbora, imate tukaj pomembno vlogo. Saj boste v prvi črti, prvi vrsti teh eh, naporov. Kot rečeno, prve korake smo že naredili, treba pa je nadaljevati po tej poti. Zelo pomembno je, da sodelujemo z lokalnimi in regionalnimi mediji. Če boste obiskali kako državo članico, komisari, pogosto obiskujemo glavna mesta. E, če pa boste šli naprimer v Kork, na mesto, da ostanete v Dublinu, boste dobili bistveno boljši pogled v lokalne medije, Eh, občinstvo tam je popolnoma drugačno. To je pomembno vedeti. Zato se je treba povezati, bolj učinkovito povezati tudi z lokalnimi in regionalnimi mediji. Imam predlog in prisluhnila sem vas, eh, ko ste spraševali po rezultatih volitev. Mogoče bi lahko eh, vi, gospa Pak, prevzeli pa obudo in pozvali bi komisijo, da morda organizira seminar, na katerem bomo naredili analizo volitev, ki lahko zberemo empirične podatke eurobarometra ali tudi vse ostale statistike, do katerih eh, se lahko prebijemo, tako da bi omogočili bolj poglobljeno razpravo o rezultatih. Eh, in popolnoma se strinjam z vami da moramo uporabiti elektronsko glasovanje. Volilni sistemi v državah članicah je, so tako zastareli, v posameznih državah niti ne morete glasovati po pošti. Na švedskem ali Estoniji, naprimer, kjer imajo elektronsko glasovanje, eh, je volilna udeležba narasla in to sunkovito. Imeli so tudi Eh, mobilne avtobuse, v katerih so lahko ljudje volili. Tako boste dosegli več ljudi in zadeve poenostavili. In treba je poenostaviti volitev. To je zelo zastarev tok sistem, ki ga morajo države članice poenostaviti in posodobiti. Ampak eh, to je vprašanje nacionalne politične debate. In to je osnovna odgovornost političnih strank. seveda so predvsem politične stranke odgovorne za to, eh, ali bo volilna odeležba večja ali manjša, odvisno od tega, kako vodijo svoje volilne kampanje. Seveda pa bi lahko države naredile več za olajšanje same glasovanja na volitvah. Večkrat smo slišali, da če bi imeli elektronske volitve, potem bi bila volilna deležba bistveno više. Poskušali smo eh, doseči mlade ljudi preko eh, interneta in eh, drugih sodobnih medijev, tako da bi šli na volitve, ampak to ne zadošča. Če bodo ljudi gledali na to kot na volitve za ali proti nacionalni vladi, če ne bodo poštevali evropske dimenzije. To je seveda bolj zapleteno početje, ampak videli smo, da tiste politične stranke, kjer so zastopali evropske eh, teme, da so takšne volilne kampanje pripeljale do večje volilne eh, odeležbe in eh, večjega števila glasov. Ampak mogoče bi lahko skupaj opravili te analize in se poglobili v to tematiko, tako da bi ugotovili, zakaj so, je prišlo do tega ali onega. Finci lahko mogoče pripričajo švede, da se pridružijo evroobmočju. To je pravzaprav mm, komplicirana zadeva. Sama sem se odeležila te kampanje in za politične stranke so obljubile, da bodo eh, spoštovali rezultat referenduma, ampak ta referendum je bil speljan na zelo specifično vprašanje. In to Evropska unija tudi spoštuje. Če boste pogledali Irsko, Francijo, Nizozemsko. Ko smo vprašali državljane po razlogih, zakaj so glasovali za ali proti, smo našli nekaj skupnih točk, kot naprimer, da jih večina pravi, da meni, da nimam, niso dovolj informirani, da se niso mogli prebiti skozi te debele dokumente. To je zelo težko prebirati to pogodbo. Po drugi strani so bili tu in tam nacionalni aspekti, nacionalne debate, ki so vplivali njihovo mnenje. Imeli pa smo tudi konkretne probleme, tako naprimer na Irskem. In to je seveda vse treba upoštevati. Najboljše je, če si pogledamo, kaj je narobe in ugotovimo, če lahko zadeve rešimo. Tako da vidimo, če bodo vsi zadovoljni s tem, kar bo vplivalo na vse v Evropi. In zato smo se osredotočili na Irsko in poskušali najti rešitev. To je zelo dolg proces, ki vključuje vse države članice. Imeli smo dva referenduma, eh, kjer so rekli ja za ustavno pogodbo. kaj bomo pa z njimi naredili, tisti, ki so že za ustavno pogodbo glasovali za da. Na vsak način moramo pogledati, kje so interesi posameznikov in poskušamo te interese uskladiti. Ne vem, če imamo neki načrt za šport, nisem pripričana, tukaj nisem najbolj doma. Ok, komisija pripravlja ta program, mi pravi predsednica. Seveda moramo imeti pripravljen program. In seveda boste vi tudi prispevali k dobri pripravi tega programa. Eh, seveda mm, lahko, se lahko športom zelo dobro približamo državljanom. in tam tudi veljajo določena eh, pravila, ki jih moramo mi tudi upoštevati. S tem se bomo še ukvarjali in najlepša hvala. Eh, hvala za vse vaše komentarje. Eh, vse sem si pozorno zapisala in prav gotovo vam bom še poročala o teh zadevah. Hvala lepa. Mislim, da imamo pravo žensko na pravi mesto, zelo ste odprti, odkriti in pripravljeni sprijeti za misli naših eh, kolegov. Lahko računate na nas, mi pa na vas. Poročevalka je naredila eh, s proračunom, kar je lahko in upajmo, da bo rezultat pozitiven. Hvala lepa in ostajamo v stiku. Tako, zadnjo točko razno smo že obdelali, tako da smo prišli do konca dnevnega reda. Zahvaljujem se vam in kaj še imamo tukaj, naslednja seja bo 5. oktober ob 15. To je ponedeljek in vtorek nadaljujemo deve, ob 9. Hvala lepa tudi tolmačem za upravljeno delo. In zdaj ste tudi vi prosti, a ni to čudovito? Mi pa smo tudi prosti. Super.